Dear colleagues, ladies... Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prosim, usedite se. In obenem se utišajte. Najlepša hvala. Z nami v naši sredi je podpredsednica komisije, komisarka Redingova. Pogovarjali se bomo o zelo pomembni zadevi, ki vključ, vključuje eh, točko številka 6. Gre za izmenjavo mnen na področju pravosodja. Veseli smo, da je z nami ponovnoma, ponovno eh, podpredsednica Redingova za to izmenjavo mnen o prednostnih nalogah na njenem političnem področju. Bistvo pa je seveda to, da so se pojavila nekatera zelo pomembna vprašanja v zadnjih nekaj tednih. Pripričan sem, da bo komisarka pripravljena marsikaj povedati o eh, razmerju med Evropsko unijo in ZDA, te tudi tretjimi državami, ampak predvsem z ZDA. V zadnjih nekaj tednih smo spremljali razvoj dogodkov eh, v povezavi z varnostnim programom PRISM, ki ga vodijo eh, varnostne agencije v ZDA in ki ima vpliv tudi na Evropo. 13. in 14. junija pa se je v ta namen odbil tudi ministerski sestanek med Evropsko unijo in ZDA. Pripravljeni smo na razpravo o teh temah, nekateri kolegi in kolegice v tej dvorani eh, se še posebej posvečajo tej temi, sodelujo namreč v delegaciji Evropskega parlamenta za odnose ZDA, z nami je gospod eh, Eler, ki predseduje tej delegaciji. Sedaj bomo besedo predali komisarki in na to nas čaka razprava, ampak pripričan sem, da je komisarka pripravljena na takšno razpravo, ve, kakšne reakcije so nastale tukaj v parlamentu. V parlamentu predstavljamo 500 milijonov državljanov in državljan, ki imajo dobre razloge za to, da zahtevajo natančne informacije o tem, kaj se dogaja, kaj se dogaja z njihovo zasebnostjo, z njihovimi zasebnimi uh, izmenjavami, um, eh, bodi si prek telefonov in tako dalje. Komisarka, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, veseli me, da sem lahko v vaši sredi za ta redni strukturirani dialog, ki nam omogoča uh, eh, upogled v trenutne uh, teme, na področju eh, pravosodja vic. Marsikaj smo dosegli, še vedno pa imamo nekaj časa, v katerem lahko zaključimo naše delo pred koncem tega eh, mandata. Naj se dotaknem direktive o dostopu do odvetnika, o kateri boste glasovali. Čestitam poročevalki gospe Antonesku za njeno zelo pomembno delo skupaj s poročevalci v Senci so zagotovili zelo ambiciozno direktivo. In to je bistvo proceduralnih pravic, postopkovnih pravic, ki so izjemno pomembne za evropske državljane in državljanke. Tako ob strani eh, seveda bom nadaljevala z delom na postopkovnih pravicah pravicah. Na agendi imamo pravno pomoč in pa eh, randljive osumljence, pa tudi vprašanje eh, Druga vprašanja bomo povezali s tem delom in s tem delom nadaljevali. Glasovali ste tudi o svežnju za žrtve, o tem je glasoval tudi svet, to je pomemben korak naprej, sedaj pa nas čaka faza izvajanja. Imamo tudi zelo obsežno kazensko pravo, ki ščiti našo blago, naše vrednote in znotraj katerega so opredeljene eh, oblike resnih kaznjivih dejanj in v skladu s tem, jih tudi eh, preganjamo. Govorim lahko naprimer o ponarejanju evra, s čimer je povezano veliko različnih učinkov. Denar davkoplačevalcev se še vedno steka v napačne žepe zaradi takšnih kaznjivih dejanj. Na zadnjem eh, svetu za pravosodje je svet sprejel splošni pristop v zvezi z direktivo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije s pomočjo kazenskega prava upam, da bo Evropski parlament opravil svojo nalogo, tako kot to vedno stori, in da bo ponovno vrnil v to besedilo ambicije Evropske komisije, tako da bomo imeli tisto pravo neelektreno razpravo med Evropskim parlamentom in svetom. Pozdravljam tudi eh, tempo, ki ste ga obrali eh, v zvezi z direktivo o zaščiti eh, evra pred ponarejenjem To je prednostna naloga tudi za litovsko predsedstvo, ki bo prevzelo vajeti eh, sveta k malu. Upam, da bi lahko dosegli dogovor do konca leta. Pri tem resnično ustrajam, ker ne smemo zamujati. Vsaka zamuda bo eh, doprinesla le kriminalce. Če želimo zaokrožiti to celoto, eh, dograditi ta mozaik, Potem moramo poštevati tudi dejstvo, da bo komisija to poletje predstavila predlog za vzpostavitev urada Evropskega javnega toživca. Ta oseba bo preiskovala, preganjala in kaznovala tiste, ki škodujejo sredstvom Evropske unije. S tem bomo eh, začeli uporabljati člen 86 pogodbe. Tožilec se bo eh, osredotočil na zaščito finančnih interesov Evropske unije. Želimo integriran, ampak vseeno decentraliziran sistem. Evropski tožilec bo sodeloval z delegiranimi eh, toživci v državah članicah. Avtonomne pristojnosti potrebuje in zato potrebujemo tudi jasne eh, varovalke zagotoviti moramo neodvisnost tako eh, vizavi evropskih, evropskih institucij in nacionalnih organov. Tako bo to legitimna funkcija. Obenem mora biti to tudi odgovorna funkcija in Evropski parlament ter Evropski svet morata nadzirati eh, delovanje tožavca, toživca. Opravljen mora biti pravosodni nadzor, zagotovljene pa morajo biti vse postopkovne varovalke. Naše določbe so tukaj zelo jasne in enako mora veljati za urad Evropskega javnega toživca. Struktura bo poenostavljena, obenem pa bomo reformirali Eurojust. To je prav tako vsebovano v pogodbi. Želimo vzpostaviti uh, nov odnos z toživcem. Evropski parlament mora ocenjevati delo te uh, organizacije, zmanjšati njeno uh, Eh, upravno breme in jo omogočiti, da se osredotoči na eh, bistvene naloge, ki jih ima. Eurojust je že zelo uspešen organ, ampak ga lahko še precej bolje eh, izboljšamo. Politika na področju boja proti drogam. To poletje želim predstaviti zakonodajne predloge na temo eh, boja proti eh, določenim aktivnim substancam. Temeljne pravice, boj proti diskriminaciji. Komisija nadaljuje z delom v smeri integracije Romov. Naslednji teden bomo sprejeli drugo poročilo o napredku, o izvajanju strani držav članic nacionalnih strategij za integracijo Romov v kontekstu okvirja Evropske unije obenem bomo uložili tudi predlog za priporočilo sveta o vključevanju Romov. Pri tem imamo več ciljev. Najprej okrepitev štirih stebrov za vključevanje Romov, dostop do izobraževanja, zaposlovanja eh, domov in zdravstva. Na to pa še horizontalno vprašanje, naprimer eh, otroci, ženske, čezmeno sodelovanje. Naš končni cilj je okrepiti učinkovitost dela, ki se opravlja na ravni držav članic. Evropska platforma za vključevanje Romov bo potekala 27. junija. Tam se bomo osredotočili na otroke in na mladino. Tam bodo predstavniki civilne družbe, skupnosti Romov in držav članic. Livija Jaruka pa bo predstavljala vašo institucijo. Evropski parlament je za to zaprosil in eh, Evropska komisija vsako leto poroča o izvajanju Evropske listine o temeljnih pravicah. Tu imate poročilo o letu 2012, v katerem pokrivamo razvoj dogodkov v letu 2012, seveda. Sistematično izvajanje listine, listine zahteva rigorozno pravno in politično nadzorovanje, učinko, eh, pregledati moramo vse učinke in pobude na področju temeljnih pravic. Letošnje poročilo se osredotoča na izvajanje listine v državah članicah. Zgodilo se je nekaj zelo zanimivega. Priča smo namreč vedno več primerov eh, nacionalnih sodišč, ki prosijo za predhodno sodbo Evropskega sodišča. Sedaj se razvija jo eh, primeri, zbirka primerov, ki se tičejo eh, listine o temeljnih pravicah, kar pomeni, da se eh, zadeve odvijajo in to v pravi smeri. Glede na to, da je Unija utemeljena na pravu, se moramo obrniti k nacionalnim sodiščem. Le, če bodo ta prevzela vse pristojnosti, le v tem primeru lahko zagotovimo upoštevanje in spoštovanje vseh pravic državljanov in državljank. To je pravi korak v smeri koherentnejšega sistema, ki zagotavlja enake možnosti zaščite in spoštovanja pravice v vseh državah članicah, kjerkoli se izvaja evropska zakonodaja. Marca, kot veste, je komisija sprejela prvi pregled področja pravosodja. Ta odbor je pozitivno reagiral na to. Veseli me tudi, da bo parlament pripravil poročilo na to temo. Ta tako imenovani Justice Scoreboard je orodje, ki eh, je utemeljeno na podlagi evropskega semestra. Države članice lahko na ta način ponujejo primerljive in eh, zanesljive podatke, ki se tičejo delovanja pravosodnih sistemov v državah članicah. Komisija je 29. maja sprejela eh, priporočila za posamezne države. Deset držav članic je dobilo priporočila za ukrepe za izboljšavo eh, njihovih pravosodnih sistemov. To pomeni, da lahko z izboljšavo kakovosti, učinkovitosti in neodvisnosti nacionalnih sistemov naredimo velik napredek in to je prioriteta eh, evropskega semestra. Vsi bi se morali pokloniti temu rezultatu, gre za velik korak naprej v smeri, ki jo je ta parlament vedno zagovarjal in k njej pozival. Vem, da ste danes zjutraj glasovali o poročilu gospoda Tavareša, in da se pogovarjate o tem, kako na najboljši način ohraniti in braniti vladavino prava v Evropski uniji. To je brez dvoma bistveno vprašanje za Unijo. Ravno zato je pomembno, da vse institucije Evropske unije in vse države članice Evropske unije sodelujejo v konstruktivnem dialogu na to temo. Naj eh, spomnim na govor predsednika Barosa septembra o stanju unije. Gospod Baroso je pozval k boljšim instrumentom. Svet za pravosodje je 6. junija sprejel sklepe o tem, da naj komisija leta 2013 nadaljuje z inkluzivnim dialogom z razpravo o teh temah. Vaše zamisli, vaša priporočila v poročilu Tavareš pa v veliki meri prispevajo k temu procesu. Komisija bo nadaljevala s svojim delom. Na to temo bomo organizirali seminar avgusta. Poleg tega pa, in to je prav tako zelo pomembno, se bo novembra odvila eh, konferenca na visoki ravni, na kateri bodo sodelovali sodniki iz nacionalne, evropske ravni, vsi različni deležniki in politiki. Govorili bodo o vlogi pravosodja v Evropski uniji, v Evropski uniji in na to srečanje sem povabila tudi vas, gospod predsednik. Skupno razmišljanje o teh temah je bistvenega pomena, če želimo eh, resnično razviti enotni prostor pravosodja Evropske unije in s tem bomo izpolnili pričakovanja državljanov in državljank. In ko govorimo o njihovih pričakovanjih, moramo govoriti tudi o varstvu podatkov. Če želimo zadeti bistvo reforme varstva podatkov, potem se moramo resnično potruditi. To je eden izved največjih izzivov našega časa. In eh, parlament se trenutno ukvarja o enem izmed eh, najpomembnejših aktov na tem področju. Pomen tega akta je odražen v Eh, razpravi o primeru prizem. Dober režim za varstvo podatkov ni luksus, to je temeljna pravica. Le dobra pravila za varstvo podatkov lahko povrnejo zaupanje eh, naših državljanov in državljank v institucije. Le tako bodo verjeli, da so zaščiteni. Glede na medijske reakcije o um, programu Prizem sem uh, 10. junija eh, zastavila resna vprašanja ameriškim eh, organom in njihovemu pravosodnemu ministru Eriku Holderju. Zaenkrat še nisem prejela pisnega odgovora na to pismo, sem pa se vseeno eh, pogovarjala na štiri oči z Erikom Holderjem na ministerskem srečanju v Dublinu, kjer sem ponovno izrazila svojo veliko zaskrbljenost glede učinka primera prizem na temeljne pravice državljanov in državljanke Evropske unije. Prosila sem za pojasnila. Zastavila sem tudi vprašanje v zvezi z različnimi nivoji varstva podatkov, ki se nanašajo na eni strani na uh, državljane ZDA in na drugi strani na državljane Evropske unije. Zastavila sem tudi vprašanje, ki smo ga že večkrat slišali prav v tej dvorani, v vašem odboru in to vprašanje se nanaša na pravo, ki so eh, mu podrejena podjetja, ki imajo sedež v Evropske unije. Včasih sedijo eh, na dveh sedežih. Pokriva jih evropska zakonodaja oziroma ameriška zakonodaja in Eriku Holderju sem ponovno povedala, da bi bilo izjemno pomembno, začeti uporabljati obstoječe mehanizme, kot je MLA. Ne smemo eh, sprejemati ukrepov, ki bi bili popolnoma nezakoniti v Evropski uniji. Na kratko, z Erikom Holderjem smo se odločila, da vzpostavimo transatlantsko skupino strokovnjakov, ki bo ocenila učinke te zakonodaje in posledice te zakonodaje na osebne podatke državljanov in državljank Evropske unije. Ponovno sem pozvala k večjem, večjemu trudu eh, pri sklepanju dogovora o eh, skupnem sporazumu Evropska unija ZDA, s katerim bi zagotovili enako zaščito, enako varstvo podatkov posod uživati moramo vsaj eh, tako raven varstva podatkov eh, posod. Um, tretji, tretji eh, državljani iz tretjih držav morajo uživati enako varstvo podatkov kot evropski državljani in obratno. Predlog, ki ga imamo na mizi, je pomemben del tega mozaika in s tem bomo razčistili pravne negotovosti za podjetja ki zbirajo, vrsta, eh, ki zbirajo podatke in ki morajo eh, upoštevati različne tipe zakonodaje. Po eni strani eh, zbirajo podatke v sklopu določene zakonodaje, po drugi strani pa tvegajo, da kršijo neko drugo zakonodajo. Ne smemo pozabiti na načela, kot je naprimer pravica do tega, da si pozabljen, eh, različne dožbe, ki se tičejo aktivnosti podjetij na trgu Evropske unije, tudi v primeru procesiranja podatkov evropskih državljanov zunaj naših meja, zunaj meja Evropske unije. Mislim, mislim, da je bil ta primer, ki se je pojavil v medijih, eh, primer, ki nas je vse zbudil, vse prebudil. Vsem eh, nam v dvorani je pokazal, da je resnično nujno oblikovati zelo jasni zakonoda, jasen zakonodajni akt, tako v zasebnem sektorju, kot tudi v eh, javnem sektorju, v pravosodju. Če bomo zamujali, bodo s tem pridobili zgolj tisti, ki nočejo okrepiti eh, pravic državljanov na področju varstva podatkov. In gospod predsednik, v tej smeri bi se rada zahvalila izjavam številnih poslancev in poslank, iz vseh političnih skupin tega parlamenta, vsi so namreč pozivali k eh, pohitritvi tega procesa. Gospod predsednik, rada bi vam povedala, da tukaj sedaj, eh, da so vse oči povsod po svetu uprte v nas. Če se bomo dogovorili o ustreznem svežnju za varstvo podatkov, potem bomo ponudili odličen standard, ne zgolj v Evropi, ampak tudi po, po svetu te priložnosti ne smemo zamuditi. Najlepša hvala. Hvala za vaš prispevek, za jasen signal o zelo pomembni temi, ki je bistvo dialoga z ZDA. Res je, cel svet se ozira k nam. Ampak pomembno je predvsem to, da naši državljani pričakujejo od nas eh, odločitve. Bojijo se, trgovine z zasebnimi podatki, ki ne upošteva nobene vladavine prava, nobene zakonodaje, sploh ne evropske zakonodaje. Očitno ne upošteva niti nobene tretje zakonodaje. Najprej so torej pomene informacije, na to pa razprava, ki sedaj poteka imam seznam približno 20 eh, poslancev in poslank, podobno se je zgodilo danes zjutraj. Eh, uro in pol smo pozabili, eh, po, porabili za razpravo. Najprej smo se pogovarjali z grškim ministrom, dal bom besedo vsaj 20 poslancem in poslankam. Predlagam, da se omejite na približno dve minuti. Smo lahko prožni, ampak prosim, približno dve minuti tako da bomo vsi imeli dovolj časa. Na to pa bo komisarka dobila čas za odgovore. Začeli bomo s predstavniki političnih skupin. Koordinatorka ELS, gospa Matjo. Hvala, predsednik, gospa komisarka, hvala, da ste med nami. Zelo na kratko, štiri komentarje bi imela. Začela bom s prizmom. S tem, kar se sedaj dogaja, je predvsej šokantno, to moram reči. Prav imate, gospa komisarka, prav je, da ste spomnili na to, da moramo pospešiti postopke tako pri uredbi kot pri direktivi. Tako da ima parlament močno stališče. Ampak seveda nam to ne preprečuje, da rečemo, da se američani motijo. To moramo trdno povedati. Dobro je, da smo oblikovali delovno skupino. O, medatlantskem sodelovanju, tam imamo strokovnjake, ampak mislim, da smo lahko tu še bolj zauzeti. Seveda ne moramo pustiti, da vohunijo evropske državljane ZDA, ne moramo tega dovoliti. Tu gre za nacionalno varnost. Predsednik Obama pravi, da gre za boj proti terorizmu, da gre za boj proti trgovini z orožjem, ampak v vseh primerjih mora Evropska unija imeti trdno stališče, dokler ne bodo sporazumi sklenjeni. Zaenkrat ni tako. Toliko delovna skupina za čezatlantske odnose bo delala, gospa komisarka, seveda. Vas bomo obveščali o tem, seveda pa bi radi tudi vedeli, kako bo z varstvom podatkov naših državljanov. Potem še vprašanje, ki mi je zelo blizu. Tako kot številni, sem tudi jaz na Twitterju in na Twitterju ugotavljam, da je vedno več rasističnega govora, homofobičnega, ksenofobnega. Kako, gospa komisarka, lahko poskrbimo za to? Kako lahko poštevamo temeljne pravice Evropske unije? vedno bolj se dogaja, da imamo povsem nespremljive izjave glede teh temeljnih pravici na koncu, gospa komisarka. Predstavljam si, da ste ugotovili, da bomo v petek v Sofiji imeli oziroma smo imeli imenovanje gospoda Pevskija, ki je mafic. Zelo veliko oseb je protestiralo po tej temu, prosilo za odpor oziroma odstop. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh protestih v prestolnici, ampak tudi v številnih bolgarskih mestih. Upam, da lahko podate mnenje o tem imenovanju in na koncu lahko rečem, da ste omenjali 26. juni glede vključevanja Romov v Franciji je vse več skrbi glede Romov. To je vedno bolj v kroniki Videli smo recimo, da je prišlo do požara tovarni. Potem smo imeli molotovke, ki so jih metali na druge in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, kaj boste storili proti francoski vladi, ki res ne ščiti Romov v Franciji. Hvala. Najlepša hvala, predsednik glede na to, da nima veliko časa, je škoda, da ne morem pripomniti nekaj k vsake točki, ki jo je menila gospa komisarka. Gre za zelo pomembne strategije, zelo pomembno vprašanje, spoh, ko gre za strategijo o romih. To je treba pokazati, kako se sami spopadamo z vprašanji migracij v Evropi, preden zahtevamo ustrezne postopke tudi v tretjih državah. Osredotočila se bom na program Prizem. Tu gre za področje, o katerem razpravljamo in moramo razpravljati v okviru zaščite podatkov. Nekateri so ob objavi teh novic dejali, da ni to nič novega, da smo to že več čas vedeli. Kar pa me res jezi pri celotni zadevi in od leta 2009 sem eh, poslanka, je to, da smo vedno govorili, da so Američani naši partnerji in da je treba z njimi sodelovati in vzpostaviti zaupanje. In to sem tudi poskušala. Ampak ti partnerji in zaupniki, s katerimi poskušam sodelovati, potem za našimi hrbti zbirajo podatke o naših državljanih, ne da bi o tem koga obvestili. No, glede na to, mislim, da so zadeve dokaj dramatične. In uh, ni dokazov, da bi v prvi vrsti te objave uporabljali oziroma te podatke uporabljali samo za boj proti terorizmu in korupciji. Objave v časnikih so pokazale, da gre naprimer tudi za upora drugačno uporabo podatkov, naprimer za omejevanje dostopa v državo in tako naprej. In tu se dotaknemo vprašanj zaščite podatkov. Zares se sprašujem, ali je treba pohitriti postopek pri razpravi o uredbi. Treba je razpravljati o točkah, ki bi morali unesti v uredbo, ki bi izpostavljali takšne politične manjke in vzpostaviti ukrepe, ki bi preprečili mm, situacijo, s katero se sem učamo sedaj. Vem sicer, da moram zaključiti, ampak ameriški predsednik pravi, da naj se državljani ZDA ne bojijo, da gre samo za podatke evropejcev in tu se zadeve še bolj zapletejo. Tudi mi pravimo, da bi radi, če torej nekdo, naš partner reče, da bi rad zbiral podatke samo o evropskih državljanih. Torej, za zaključek naj rečem, da je treba biti zelo previden pred tem, kaj počnemo in spremljati, kako se kako se podatke uporabljajo. Tudi v Nemčiji smo imeli naprimer seznam podatkov, ki se nanašajo na teroriste, ampak na tem seznamu so se znašli naprimer tudi sosedi osumljencev terorističnih držav in tu se pojavijo težave. Komisarko bi rada opozorila, da je treba skupaj obravnavati tako direktivo kot uredbo. V kontekstu trenutne razprave postaja jasno, da je treba zaščititi podatke naših državljanov vsa, na vsakem koraku vsak dana. Ne smemo torej um, različovati tih vprašanj. Hvala. Ja. Gospa Infeld. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka, za vaše uvodne besede. Dve zadeve bi izpostavila. Najprej seveda prizem, o tem se moramo pogovarjati kot je dejala gospa Siper, sem bila sama ena od tistih, ki so vedno znova zastavljali vprašanja, znova, znova, znova in znova. Toliko let že eh, o tem pravosodnem sporu med ZDA in Evropsko unijo. Komisija je vedno ponudila isti odgovor, ničesar ne moremo narediti, težav ni, to bomo razrešili z novo zakonodajno področje varstva podatkov. In sedaj smo tukaj, v situaciji, in pri tem se ponovno strinjam z gospod Sipel, v situaciji, ker so naši posebni prijatelji, naši zavezniki, tisti, ki se eh, ki z nami opletajo kot z osumljenci, ne pa s prijatelji. Lahko kritiziramo američane, prav, ampak kritizirati moramo tudi sami sebe. Američani, tako kot vsaka druga država, bodo vzeli toliko, kot jim ponudimo. Če jim ponudimo uh, roko, bodo vzeli roko. Pokazati moramo malce več hrbtenice, še posebej v primeru tistih držav, ki niso naše zaveznice, naše, pri, naše prijateljice. Pokazati moramo, kje so, kje so meje. In to ni prvič. Leta 2006 smo prav tako uh, ugotovili, da, je, da so ZDA. Uh, eh, preučevala podatke iz Swifta. A se bo ponovno zgodilo isto, ali pa bomo američanom končno povedali, da tega ne bomo več dovoljevali. Nekdani člen 42 v snutku uredbe zanima me, kaj bo komisija naredila za to, da zagotovi, da se ta člen vrne v uredbo. Ali lahko komisija pojasni, zakaj smo imeli prvi osnutek ki je prišel na, na dan in smo še, ve, še vedno imeli ta člen 42. Zakaj tega člena ni v naslednjem osnutku, ki ga je komisija predstavila? Če niso bili američani tisti, ki so šli uh, z rdečim svinčnikom čez besedilo in črtali stvari, kdo je bil to. Ali se komija, komisija strinja, da trenutni eh, sporazum ni več eh, delujoč? In na to še vprašanje pravic LGBT. Enajstkrat smo pozvali k temu v parlamentu. Sedaj imamo eh, večino tudi v svetu večina je podprla izjavo o pravicah LGBT. Ali bo komisija to pripravila, pridla, pripravila predlog ali bo počakala na parlament in svet? In še nekaj, naslednjo predsedstvo je litovsko. Kratka bom na koncu eh, julija bo potekal eh, gay pride pohod po Vilni, prestolnici Litve. Eh, tega niso prepovedali, vseeno pa so uh, vse skupaj potisnili na rob mesta. Dejali so, da um, uradni organi ne morejo zaščititi te, eh, tega dogodka, ker je preveč tvegan. Ampak, če ne morejo zaščititi nekega mirnega shoda, potem resnično ne morejo ponuditi varovanja za uh, eh, zasedene na visoki ravni v tej državi. Potem teh sploh ne bi smeli organizirati. Gospod Argentini. Um. I was still enjoying the. Um, um, Še vedno sem uživala v tem zadnjem predlogu Sofije in Otfeld eh, in naj se ga dotaknem. Izpostavila bi štiri vprašanja. Najprej preglednica pravosodja Justice Scoreboard, o kateri ste govorili ampak sedaj se pred, predvsem nanaša na upravno pravo in na trgovinsko pravo. Če bo to obveljalo, potem bo o tem govoril predvsem odbor o pravnih zadevah. Temeljne pravice, vladavina prava, demokracija, to so teme, za katere imata pristojnost komisija in ta parlament. Moje vprašanje je naslednje kakšen je vaš načrt za to, da bi razširili področje uporabe preglednice eh, pravosodje, zato da boste vključili sem tudi temeljne pravice vladavino prava in vzpostavljanje demokracije. To je prvo. In drugič, kako zagotoviti poročanje od države do države, da bo tudi to poročanje širše od eh, upravnega prava in trgovinskega prava. Na to drugo vprašanje, vprašanje pravne pomoči. Sedaj eh, evalviramo stokholmski program, eh, pripravljamo načrte za prihodnost in eh, v zelenih pravimo, da kakršnokoli sodelovanje na področju pravosodja, na področju kazenskega prava eh, mora upoštevati vprašanje pravne pomoči. Naprimer, prosilci azila v drugih državah, na to eh, evropski nalog za prijetje zadržanje, pridržanje pred eh, obravnavo pred sodiščem, brez, brez pravne pomoči pravice ni pravosodja ni. In še vedno nimamo ustreznih jasnih informacij o tem. Zato vas resnično pozivam, da ne greste dlje, kar se tiče sodelovanja na področju pravosodja, brez da bi razčistili vprašanje pravne pomoči. Še tretje, zadnje vprašanje govorili ste o sestanku, ki ste ga imeli z Erikom Holderjem, o eh, prizem in o varstvu podatkov. Da, gospod predsednik, končujem. Dejali ste, da se bodo srečali strokovnjaki iz EDA in Evropske unije, ki bodo razjasnili eh, dodatna preostala vprašanja. A so to strokovnjaki, te strokovnjake že poznamo, a nam lahko kaj več poveste o eh, tem, kje in kako bo potekal ta sestanek? Hvala, gospod Krkop. Um, Predsedujoči, hvala lepa. Na hitro se bom dotaknil zaporov, ker smo že slišali stališča različnih kolegov. Res je, tudi komisarka je to omenjala in omejil bi se na to, da bi rekel, da seveda vemo, da teroristi in hudodelske združbe uporabljajo podatke o nedožnih državljanih in seveda tu obstajajo pričakovanja, da bomo morali uporabiti tehnologijo odziv na to, ampak seveda moramo to storiti na zakonit način. Spoštovati moramo zasebnost ameriških državljanov, ampak še zlasti evropskih državljanov, ki jih tu zastopamo. Pozval bi k previdnosti. Pomembno je izbrati dejstva in podrobnosti in podpreti komisarko in komisijo pri delu, ko gre za iskanje dejstev. Potrebujemo prave preiskave in seveda jih podpiram pri tem. Ampak kaj pa bi rad omenil, gospa Redin komisarka? Pred kratkim smo nekateri obiskali Švedsko, da bi preučili vprašanje, ki je povezano z mladoletniki brez spremstva. Veliko je otrok, ki končajo na švedskem. Nekateri pravijo, da tudi drugih, v drugih državah Evropske unije včasih pridejo iz tretjih držav, ko jih starši kar zapustijo zaradi tega ali onega razloga. Včasih potem otroci poiščejo boljše življenje v Evropski uniji, včasih pa imamo druge razloge, ki so manj spremljivi. Mislim, da je zelo pomembno, da ne preučimo le oskrbo otrok. Švedi to počnejo in zato in čestito, ampak starši ne morejo zanikati svojih pravic in obveznosti na tak način. Mislim, da je to nemoralno in povsem nespremljivo. Prosil bi komisarko naj to omeni. Kako bi lahko najbolje rešili te stvari na evropski ravni in kaj počne komisija za to, da bi poskrbela za to, da nihče ne pozablja na svoje odgovornosti na tako grozen način. Gospod Ponosi. Um, <clears throat> Hvala. Ko imamo konflikt med pravicami različnih strank, kakšna čela in merila naj bi upoštevali, ko gre za vrednote in takšne pravice? Drugo. Komisarka je omenila pomembnost spoštovanja vladavine prava v vseh evropskih institucijah. Ali bi se komisarka strinjala, da vladavina prava presega To, da država spoštuje lasno zakonodajo, veliko je namreč tiranskih sistemov, ki to počnejo. Se strinjate, da je zakonodaja sestavljena tako, da gre tu za nekatere politične in filozofske ideje, ločene od drugih in da to krši duh vladavine prava. To bi tudi kršilo 21. člen listine o temeljnih pravicah. Če 21. člen prepoveduje diskriminacijo zopr, ljudi, ki imajo določeno mnenje, katere ukrepe bi lahko sprejeli zopr države, ki ne zaposlujejo takšnih ljudi v javnih službah zaradi članstva v neki politični stranki. In končno, v številnih državah imamo zakonodajo proti hujskanju, če govorimo o spolni smirenosti, verstvu, starosti in drugem ker imamo politično mnenje na tem seznamu diskriminacije, ali bi hujskanje k sovraštvu tistih, ki so drugačnega političnega mnenja, tudi moralo biti prepovedano ali pa bi s tem posegli v stil politične elite. Sedaj pa predsedojoči delegacije parlamenta v ZDA in tu je konec govorcev, vse več je govorcev, ampak paziti moramo na čas, gospod Ela. Hvala na kratko. Kot verjetno veste, je delegacija EU-ZDA napisala pismo komisarki. Hvala za vašo takojšno reakcijo v skupini za medatlantske odnose. Smo se pogovarjali o tem in kolegi so minjali prakso tam. Ne gre le za prakso agencij, ampak imajo v ZDA tudi pravno podlago o tem seveda razumem razburkane čustva sedaj, ampak če želite doseči rezultate, morate verjetno najprej preučiti pravno podlago v ZDA. To pa bo zelo zapleten proces, ki traja. Kaj bi predlagali? Ne le to, da bi preučili TLD, medatlantski dialog, ampak da damo to na dnevni red, da spremenimo ta dialog da bo to sedaj na dnevnem redu. To bi radi dali na dnevni red, ampak pomembno je, da imamo informacije za vas. Kakšni so načelni argumenti na ameriški strani, da je to zelo uspešen instrument? Potrebujemo streljivo v razpravah z američani v tem kontekstu. Potem bi morali omeniti to, ali je to učinkovito ali ne. In hvaležni bi vam bili, če bi lahko te informacije omenili v pogovorih z američani. Naslednji pogovori bodo potekali jeseni. Mogoče bi to lahko dali na dnevni red in radi bi slišali stališča in vaše mnenje o teh informacijah. Hvala, gospod Fos. Najlepša hvala. Tudi sami bi izpostavil dve točki. Najprej glede programa Prizem in potem glede Evropskega javnega tožilstva. Najprej glede programa Prizem. Slišali smo, da je trenutna situacija nespremljiva. In po mojem mnenju je to zaradi pomankanja ustreznih sporazumov. Pri tem nasplošno lahko rečemo in upam, da mi boste pritrdili, da je pri tem treba slediti naslednjim načelom. Torej, da brez pravne podlage nimamo dostopka, dostopa do podatkov in drugič, kdor obdeluje podatke evropejcev oziroma državljane Evropske unije, se mora držati evropske zakonodaje. Rešitev, po mojem mnenju, ne more biti takšna, da ta vprašanja rešujejo sama podjetja. Treba je vzpostaviti sporazum o zaščiti podatkov, to ste že omenili mednarodni standardi obstajajo in eh, mislim, da bi moralo to omogočiti primerno izmenjavo. Pomembno vprašanje v prihodnosti, po mojem mnenju, bo, kako rešiti oziroma ugotoviti, kje potegniti meje, ko gre za upravičenost do zbiranja zasebnih podatkov. To je težavno vprašanje, s katerim pa se bo treba spopasti. Mislim, da bo tudi Evropski parlament tu opravil svoje delo, zato da bomo imeli zaščito podatkov, ki bo vzbujala zaupanje. Potem naslednje vprašanje se nanaša na urad Evropskega javnega tožilca. To je pomemben dosje za tesnejše policijsko in pravosodno sodelovanje. po mojem mnenju se če dalje bolj gibljamo k temu, da bi se na čim bolj podoben oziroma enak način spopadali z vprašanji pravosodja in eh, policijskimi vprašanji. Meni se zastavlja vprašanje, kdaj boste pripravili predlog in kako daleč bo šel na področju toživca. Kje bo glavna nadzorna točka za tega toživca? Bo to Evropsko sodišče oziroma kdo bo tisti, ki bo odločal v primerih spora, ko bo nekdo želel tožiti tega toživca? Hvala. Gospa Romero Lopez, hvala, predsednik. Res je, gre za vprašanje, ki je pomembno za gospod Reding. To je nekaj, kar ne zadeva le njene pristojnosti, ampak pristojnosti gospe Malstrom, In to je pomembno za celoten program, kajti vsi čakajo na to obravnavo. To je osrčje naše medatlantske agende. Verjetno imamo različne strategije, ko gre za boj proti terorizmu. Jasno je, da je premalo povezovanja s temeljnimi pravicami Tu gre tudi za poseg v zasebno življenje in tu vidimo veliko poseganje v naše zasebno življenje s temi informacijami pod pretvezo boja proti terorizmu. Kar zadeva naše države, lahko rečem, da lahko to poznamem španskim primerom, ko imamo ljudi na cestah, jih nihče ne posluša. Če pa imamo nekoga doma, pa se ljudem lahko prisluškuje. in to se dogaja to. V Španiji imamo varnostnega uradnika, ki tako deluje in če to primirjamo z Rusijo, kaj to pomeni, kakšen je pomen Evrope tu, tu gre za velike težave, ki jih imamo in to moramo zagovarjati. In občutek imamo, da so nas ZDA izdale, gospa Reding. Mogoče nam lahko vi poveste, če bo prizem program prekinjen, kaj ti tu gre za zahtevo strokovnjakov, če se bo skrajšal ta program, koliko mesecev bo trajal, ker ti imamo pravico, da o tem obvestimo državljane, potrebujemo odgovore. Tudi gospa Holder je tem spraševala. Hvala. Gospa Latford. Thank you very much, Chair. Hvala predsedujoči, hvala podpredsednici Redingovi, da je tu z nami. Sem poročevalka v senci pri tej uredbi podatkih, moram tudi sama omeniti prizem. Seveda ne bom skrivala dejstva o varnostnih standardih v tej uredbi, ampak po pogajanjih vidimo, največjo nalogo in sicer to, da komisiji ni uspelo v objavljenem osnutku vključiti to znano 42. klauzulo, kjer bi pisalo, da ne moramo imeti sod na sodišču, ne moramo imeti odločitev upravnih organov v tretjih državah, s katerimi bi lahko razkrili osebne podatke. To ne more biti priznano in izvršeno na noben način. Vi ste črtali to klauzulo. To je majhna bomba v pogajanjih. Ali boste sedaj podprli ponovno vključitev te klauzule? Uredbo o varstvu podatkov, ko gre za to klauzulo. Že leta kolegi sprašujejo o tem, zlasti kolegica Sofiji, Albert in drugi. Pred 18 meseci smo imeli razpravo na tem na plenarnem zasedanju takrat in danes ste to rekli, ne njihno pravite, da moramo imeti običajne komunikacijske kanale, ki jih je treba uporabiti, ampak dejstvo je, da se ti ne uporabljajo, ne spoštujejo se to. Veste vi, mi to vemo. Ne razumem. Kako smo se lahko znašli v tej situaciji, ko ne počnemo nič? Ali nam lahko poveste, kako bo sedaj z dogovorom sklopu dialoga medatlantskega sodelovanja, ker Evropska unija ni pristojna za obveščevanje podatke, ali lahko sklenemo sporozum z IDA, ki ščiti evropske podatke pred posegi obveščevalnih služb. In končno, kar zadeva to medatlantsko skupino strokovnjakov, kdo bo o tem, ali bo to javno, ali bodo informacije z IDA na voljo javno. Hvala, gospod Albrecht. Thank you, chair, and... Hvala predsedujoči, hvala tudi komisarki in kolegom, ki so osvetljivi to temo zaščite osebnih podatkov evropskih državljanov. Seveda slišimo te zgodbe, ko je NSA imel lasne programe razkrivanja podatkov, ampak to ni prvič pogovarjali smo se o drugih izmenjavah, imeli smo celo poseben odbor v tem parlamentu. Mislim, da moramo govoriti o tem vprašanju, kakšne so pristojnosti to, kakšen je nadzor, ko gre za obveščevalne podatke. Tu se moramo res pogovarjati o tem. Mislim tudi, da moramo govoriti o vprašanjih, ki se nanašajo tu, kako določiti pravila Evropi, ko gre za obveščevalne službe. Tudi na globalni ravni. To je odprto vprašanje za me. Nimamo pristojnosti na tem področju zaenkrat. In to me privede tudi do vprašanja o okvirnem sporazumu. Kar zadeva okvirni sporazum, bi kot poročevalec tu rad videl napredek, da bi imeli temeljne pravice, tudi recimo, ko gre za popravitev škode v ZDA, to je pomembno, ampak mi tega ne izvajamo za obveščevalne službe in imeti moramo to razpravo, ampak dokler ne bomo mogli tega reševati neposredno, dokler ne bomo mogli neposredno vplivati na pravila obveščevalnih služb, je posem jasno, da moramo dati priložnosti evropskim državljanom, da zaščitijo svoje podatke tudi sami. Spremembe v redbi ki jih je osvetlila gospa Latford, so pomembne, kajte tu bi morali imeti vzajemno priznavanje takšne sporozume, če gre za organe tretjih držav, če gre za prenos njim. To je zelo pomembno. Prav tako moramo govoriti o veliki količini osebnih podatkov, ki se predelajo v Yahoo, v Google, se to procesira in državljani, potrošniki morajo biti v takšni situaciji, da odločijo o tem, katere podatke želijo dejansko objaviti in katere ne. Tako da moramo imeti močno zaščito potrošnikov, poštevati moramo pravila varstva osebnih podatkov, vsaj na tem minimumu, ki ga imamo v direktivi iz leta 1995, to nalogo imamo sedaj in upam, da bomo imeli podporo komisije tudi na svetu, kaj te. Glede na to, kar slišim, naj povem na kratko, lahko rečem, da iz sveta slišim, da je nekoliko zaskrbljujoče to, da posegamo v njihov splošni mandat, ko gre za uredbo in ko gre za direktivo varstva osebnih podatkov pri obeh, bi rad videl premike na svetu in seveda računam tudi na vaše pritiske v tej smeri. Gospod Albrecht, kot si vemo, ste poročevalec odboru Libe. Zadolženi ste za uredbo o varstvu podatkov, tako smo sedaj prisluhnili vsem poročevalcem, gospod Rucas, še za direktivo. Hvala, predsednik, zelo na kratko. Kolegi so že omenili večino argumentov, pridružil bi se besedam kolegov, izrazil bi zaskrbljenje glede dogodkov, pravil bi besede komisarke Redingove v svoji izjavi glede najnovejših dogodkov, ZDA, to bi nas moralo zbuditi. To je pomembno za državljane, ko gre za obravnavo podatkov v Evropski uniji. Kaj se moramo naučiti iz tega? Ustrajati moramo na tem, da ohranimo najvišjo raven varstva podatkov v Evropi. Potruditi se moramo za to, da bi dvignili to raven. Tako v zasebnem kot javnem sektorju, kajti gre za vsakodnevno življenje evropskih državljanov, gre za učinkovito zaščito temeljnih pravic državljanov in to bi morali storiti tudi v hiši v Evropskem parlamentu. To počnemo moji politični skupini, skupini socialistov in demokratov, to zagovarjamo. Izrazil bi upanje, da bodo tudi druge politične skupine v tej hiši delali v skladu s temi načeli, prav zato, da bi učinkovito ščitili temeljne pravice državljanov. To bi moral biti naš cilj. Naj zaključim. Zahvala komisarki za vas trud. Glede direktive bi se komisarki zahvalil, ker je ponovno potrdila svoje stališča v stranju na pristopu v sklopu svežnja slišimo sporočila iz sveta, ampak reči moram, da imamo tudi druge politične skupine v hiši, ki so zaskrbljene, ne smemo žrtvovati direktive samo zato, da bi imeli nekaj glede reforme vsebnih podatkov. Hvala. Hvala, gospod Keli. Tudi vi se ukvarjate s tem področjem, s tem dokumentom. Hvala predsedujoči, hvala komisarka Redingova. Ja, to me posebej zanima, ker sem poročevalec odboru ITRE za uredbo o varstvu podatkov. Sem tudi član delegacije EU ZDA. Če bi čas lahko bil pravi, zato je to pravi čas. Začeti moramo pogajanja z američani glede svežnja o naložbah in partnerstvu, prav tako še nismo zaključili dokumenta o temeljnih pravicah, ko gre za zaščito podatkov naših državljanov. To je priložnost, da nekaj storimo glede tega. Če bi to prišlo čez leto dni, ne bi bilo tako lahko. Drugo, kaj je ključno v tej zadevi? Kot je rekla komisarka Redingova, zagotoviti moramo enako obravnavo EU in ZDA državljanov. To je nekaj, kar je naša obveznost. Poskrbeti moramo, da se bo zgodilo prav to. Mislim, da bi lahko ponovno vnesli člen 42 dokument, s tem bi šli predvsej daleč, pri tem, da bi zagotovili, da bi to postalo realno. To je nekaj, kar mora postati naša prioriteta. Potem še nekaj, kar bi rad poudaril gospod Rilj, je to omenil tudi gospod Kirkov. Kakšne razloge so navedli američani? Zato, da so presegli, kar mi smatramo za pravne omejitve v Evropi sproti v ZDA. Rekli so, da je to boj proti terorizmu. Teroristi so vedno bolj sofisticirani, tako da jih morajo prehiteti in to ni lahko. Ampak to je treba storiti v sklopu pravne podlage. To je ziv sedaj tako za organe v EU kot v ZDA, da skušajo prehiteti morebitne teroriste, ampak zagotoviti mora spoštovanje temeljnih pravic državljanov, to ne sme biti kršeno in vse, kar se bo storilo, mora biti skladno s pravno podlago. Sedaj imamo priložnost pri ti tipu in pri uredbi, da to postane realno. Hvala. Mr. Sogor. Gospod Sogor. Hvala. Naši ameriški prijatelji so spremenili slogan na mesto Yes, we can, imamo sedaj Yes, we scan, torej ne mi lahko, ampak mi skeniramo. No, sem dolžni spoštovanje komisarka, bi omenil vprašanje, ki ni le osebne narave, ali ne menite mogoče, da bi morali v prihodnosti revidirati stvari, da bi bili prisotni na vseh tajnih sestankih, kot na zadnjem Bildenbergu, zlasti, ker je včeraj Daily Telegraph omenjal nekatere komentarje, ki naj bi jih omenili vi. Vaš tiskovni predstavnik včeraj tega ni zanikal, teh obtožb. Ali lahko to pokomentirate? I, you... Sorry, read... Oprostite, ne berem deli telegrafa. Citirati me morate, kaj sem rekla, ne poznam te izjave but uh, probably you speak with your spokesperson sometimes. And, uh, and uh, yes, yes. Uh, so Ali lahko uh, zastavite vprašanje? Oprostite, mogoče včasih govorite s tiskovnim predstavnikom. Včeraj je novinar Deli Telegrafa po tiskovni konferenci komisarke vprašal, če je res, da ste rekli, da boste povezani s prihodnimi volitvami na Mačarskem prihodnje leto. Tiskovni predstavnik komisije ni zanikal teh obtožb. Ali lahko to komentirate? Hey, Dobro, gospa Gijom. Ja, predvidela sem, da bo le o prizmu, ampak nekaj drugega osebno sem zelo kritična glede drže v skupini, glede različnih akterjev, oseb, čase tudi institucij, ki se ne obnašajo pravilno, čase so celo nasilni do Romo. Ampak nekaj me res razjezi in sicer, ko slišim o situaciji Roma v Franciji, tu ne bi šlo za selektivni spomin ali celo blackoute v spominu. Ne spomnite težave Roma v Franciji, to se je začelo lani, približno v tem času po naključju. Lahko se spomnite, da je Sarkozy sprožil stigmatizacijo Romov, preganjanje Romov. Ne smemo pozabiti na odgovornost tega akterja. Potem pa ponovno selektivni spomin, blackout, če govorimo o besedelu te francoske vlade. Včasih, ko je to potrebno, govorijo o teh stvarih, o nekaterih taboriščih. Uh, poskrbijo za zdravstvo, ampak ponovno imamo selektivni spomin, ko gre za določene določbe, ki se razvijajo v kolektivnih skupnostih. V Lijonu, gospa Matju, če niste bili tam, imamo več kot 400 oseb, ki se vključujejo, evropska sredstva to podpirajo in eh, tu gre za stvari, ki se odvijajo tako, da se na tak način vključujejo Romi v Franciji. Gospod komisarka, sedaj pa nekaj glede vas poznamo poročila o situaciji Romov v državah porekla. Včasih gre za temne pletite zgodbe zaradi standardov, govorimo o boju proti diskriminaciji, o izobraževanju, nastanitvi, celo o rabi evropskih sredstev v ta namen. Rada bi, da se vrnite na to temo, da poveste, če bi mogoče lahko tudi vi šli na naslednjo fazo, da bi lahko za države korektno sprejele lastno odgovornost na področju Romera. Yeah, thank you so much. Ja, hvala lepa. Zelo na kratko. Dve vprašanje bi dodal ko Michaelu Liso. Najprej glede Romo. Veliko smo že slišali, ampak imel bi specifično vprašanje. Kako je za oceno skupine, ki se zdaj ukvarja z izvajanjem strategije za Rome? Kako vidite to možnost promoviranja te skupine in teh strategij? Potem drugo vprašanje. To je dolga zgodba, ampak bil sem poročevalec pri enaki obravnavi, pri direktivi o boju proti diskriminaciji. Govorili smo tudi o zaposlovanju, ko je to povezano s spolno smirenostjo mislim, da se to sedaj omenja na svetu, predvsem zaradi Nemcev. Pomembno je, da se spomnimo, da smo v parlamentu vsaj enajstkrat prosili za sprostitev blokade pri tem vprašanju. Vem, da se komisija tu trudi po najboljših močeh, ampak v tem trenutku bi vas nekaj vprašal. To je povezano s tem, da se zdaj bližamo koncu mandata komisije. To je bil kompromis. To je bila zaveza komisije na začetku in takrat smo bili zelo veseli. Zdaj pa bo čas potekel, kakšni so specifični, konkretni ukrepi, kaj počne komisija, da bi sprostila blokado, kaj lahko mi v parlamentu storimo, da bi okrepili močne obveznosti na svetu glede tega vidika. Hvala. Gospod Jakolina, sedaj, prosim. Hvala predsednik, zelo nakratko, troje. Najprej danes nismo govorili o tem, da je komisar, gospa komisarka zelo točno govorila o tej temi o temeljnih pravicah. To je tema, ki je povezana z zapori, res je. To je tema, ki je specifično povezana z državami članicami. Pri tej temi smo se oglašali tudi v sklopu štokholmskega programa. Predvideli smo možnosti poseganja v prid državam članicam, ker gre za prisotnost državljanov iz drugih držav ali iz tretjih držav. Tu gre lahko za določena predvidenja v sklopu nove finančne perspektive med leti 2014-2020. Potem drugo vprašanje, prizem tu ne bi nič kaj dodal, glede na to, kar smo že slišali strani kolegov. Vidimo, da smo presegli vse meje racionalnega. Dobro bi bilo, če bi komisarka, ki je komaj da prejela odgovor gospoda Olderja, podala isti odgovor. Odbor Libe bi mogoče lahko zadnji skupaj razmisli o tem. Potem tretji komentar, gospod predsednik, z moje strani, glede državnega toživstva, sem poročevalec glede organiziranega kriminala. V posebni komisiji seveda ugotavljamo, da smo skoraj da komaj začeli to delo. Komisarka Reding je komaj da začela to preučevati. Mislim, da bi morali vse urediti. Imeti bi morali natančno predeljene pristojnosti, recimo, ko gre za davčno tajo, pranje denarja, to ima čezmejne dimenzije in mogoče bi lahko imeli Evropsko toživstvo, to bi bilo ključnega pomena za to, da bi se borili proti organiziranemu kriminalu, korupciji, pranju denarja. To je temeljna oblika pravosodnega policijskega sodelovanja v državah članicah. Na tak način bi bila policija okrepljena. Hvala. Vidim, da ste nekoliko utrujeni. Absolutamente no. Ne, sploh ne. Toliko bolje. Ne, sploh nisem utrujen. Zaskrbljen sem zaradi časa. Toliko je še drugih, ki se želijo oglasiti. Tako da moram paziti na časa tega poslanca. Gospa Gons, prosim. Hvala, slišali smo že večino vprašanj. Dve kratki dodatni vprašanje bi imela glede vključevanja Romo od te strategije. Bomo obravnavali k malo, ampak verjetno veste, da imamo tudi pročevalce v Sinci, ki to pripravljajo. In to je pomembno za vse nas, da bi več vedeli o pravih učinkih in posledicah časih, je premalo politične volje na lokalni in nacionalni ravni. Premalo je tudi zahtev za zelo strog nadzor. To ste omenjali večkrat, ko gre za vključevanje Romo. Z vaše strani bi rada slišala, če načrtujete podporo takšnih poročanj v senci. To je bilo storjeno s finančno podporo komisije, kolikor vem, ampak pravkar smo oblikovali pilotni projekt, da bi podprli civilne organizacije in te vrste monitoringa v naslednjih eh, dveh letih. Zanima me vaše mnenje o tem, kaj ti vi boste oblikovali oceno. Potem še eno vprašanje. Glede pročila Tavareša, to ste omenjali. Na plenarnem zasedanju moramo glasovati o poročilu, ampak tu imamo dve priporočili, dva predloga v tem poročilu. Najprej glede oblikovanja medinstitucionalnega trialoga v prihodnosti, da bi tudi v prihodnosti nadzorovali to, kar poteka. Po eni strani, po drugi strani imamo ta predlog, da bi oblikovali skupino visoke ravni v Kopenhagnu, da bi imeli tudi mandat za FRA. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o vseh teh predlogih. Hvala. Flotre. Gospa Flotro. Hvala, predsednik. Gospa Ridingova. Z vami bi se rada pogovorila o tem, kar ste slišali, podatkih. Sedaj bo treba stvari oceniti. Tu imamo pročilo, ki je bilo sprejeto septembra, glede nezakonitega programa ZDA na evropskem ozemlju. Vse 15 držav je sodelovalo pri tem, mogoče to ni pravi trenutek, kaj te kmalo bo to poročilo sprejeto, leto dni časa imamo ampak eh, julija bo tudi Litva prevzela predsedovanje EU in teh pogojih je to država, ki je res pod pritiski, kajte bila je na sodišču, ni preučila vseh natančnih informacij v poročilu Evropskega parlamenta, zlasti glede leta. Eurokontrol je potrdil ta let. No dobro, Pogovarjali smo se tudi z visokim komisarjem za človekove pravice v OZN-u glede človekove pravic Maja. Visoka komisarka za človekove pravice je bila zaskrbljena zaradi zmogljivosti držav pri opravljanju preiskav. Istočasno je tako, da moramo imeti to možnost, da gredo žrtve neposredno na mednarodno sodišče za človekove pravice v različnih državah, recimo na Polskem, v Litvi, v Romuniji smo videli kršitve. Zato smo jezni, ko gre za odgovornost. Rada bi vedela, gospa Redingova, kakšne pobude ste sprejeli, kaj boste sprejeli, kako lahko prekinete te slabe prakse, ker smo pustili ZDA, da operirajo na evropskem ozemlju in danes lahko vidimo, kako je zloraba osebnih podatkov NSA, varnostna služba ozirja je zlorabila te podatke in naši partnerji niso spoštovali pravice in standarde in kršili so vse to. Gospa Mulaj. Eh, Najlepša hvala. Gospa komisarka, kot smo danes eh, že slišali, je gospod Obama spremenil eh, svoj moto iz moramo v pregledujemo. In eh, mislim, da ta moto Yes We Can, Yes We Scan sedaj prehaja v vsakdanjo rabo. Gre za pregledovanje vsakodnevne komunikacije. Združenje kraljestvo očitno prisluškuje tudi sestankom na ravni G8, tako da slišimo, da je zahodni svet pravzaprav eh, v zelo slabem položaju, kar se tiče človekovih pravic. Mar ni to bizarno, ko gre naprimer za zaščito informacij oziroma človekovih pravic je vaš glavni pomislek še vedno na strani Mačarske in eh, govorite o spostavitvi naprimer eh, organa za varstvo podatkov in tako naprej. Glede na to, da imate sedaj podatke o zbiranju podatkov iz posod, eh, iz posod od sveta, ma ne bi bilo v tem kontekstu smiselno, da prenehate svojo gonjo, transatlantsko gonjo, gonjo proti Mačarski. Potem naslednja točka. Prisluhnili smo kolegu Tavarešu in drugim, slišali smo pripombe, naprimer glede potrebe po ločevanju pristojnosti, po sistemu nadzora in to so pomembna načela. Kot eh, poslanka Evropskega parlamenta. Mm, gospa komisarka, se moram pridružiti gospodu Cogorju in pa uh, se vprašati, s kom ste dejansko govorili v dialogu s gospodom Holgerjem, kako je z zagotavljanjem svobode tiska. Kako je s tem, da vaši tiskovni predstavniki, naprimer, ne želijo na sesna po sestanki skupine podajati informacij o vprašanjih, ki so zastavljene ste kaj omenili glede prihajajočih eh, volitev, naprimer, kot je gospod Sogor dejal, je v medijih veliko brati o zadnji tiskovni konferenci. Tako da prosim, resno jemljite razporeditev pristojnosti in nadzora in prosim odgovarjate na vprašanja poslancev, zato smo tu. Hvala, gospod Salafranka. Hvala za besedo. Naj, uh, najprej podpredsednici komisije Vivian Redding eh, čestitam za trdo delo in za zelo jasne izjave. Hvala tudi za odločnost, s katero se je odzvala na objavo zgodbe v Guardianu. Hvala, da je zastavila pravilna vprašanja našim eh, čezatlantskim kolegom. Mislim, da se tu nanašamo na izjavo 14. junija gospe Vivian Redding, potem ko se je sestala z državnim sekretarjem ZDA. Po tem, ko sem prisluhnil v današnji razpravi v odboru, se mi zdi, da niso vsi kolegi seznanjeni oziroma natančno seznanjeni z to objavo. V Španiji je eden izmed kritikov dejal, da kritik, eden izmed španskih eh, komikov dejal, da kritiki zelo radi najprej napišejo kritiko, preden sploh preberejo samo knjigo. In eh, mislim, da se je v primeru komentarjev na razpravo, ki jo je vosila, vodila gospa Reding, tu zgodilo isto. Mislim pa, da je jasno, da se ne moremo pogovarjati in pogajati o temeljnih pravicah um, evropskih državljanov. In tu bi komisarko rad vprašal, katera področja je treba še razčistiti v okviru razprav um, skupine za medatlanske odnose. Hvala. Hvala. Naj se najprej dotaknem prvega razloga za razpravo. Veliko je govora o zaupanju med Evropo in ZDA. Mislim, da je tu tudi govora o naši konsekventnosti v teh odnosih. Naj omenim eno izmed študij, ki smo jo naročili, naprimer boj proti kibernetski kriminaliteti in računalništvo v oblaku. 20. februarja smo vodili razpravo o tem in v okviru te študije je bilo ugotovljeno v navezavi na oblake, naprimer, da se pojavljajo um, pomisleki, ki so utemeljeni. In tu, se na, tu je bilo potem eh, um, slišati tudi omembe zakona FISA in omembe o narodni varnosti ZDA. Glede 42. člena in njegove vključitve me zanima, kakšno je vaše mnenje kar se tiče sporazuma Sejfa, smo slišali, da številni kolegi pravijo, da ta ne deluje dobro, da gre za številne ključne elemente, ki pa ne delujejo. Kakšne posledice boste potegnili iz tega in kako boste to upoštevali v razpravah o prostotrgovinskem sporazumu z ZDA? Treba bi bilo izpostaviti vidik zaščite osebnih podatkov. Hvala, gospod Jaroka. Uh, uh, Hvala. Gospa komisarka, se upravičujem, da sem nekoliko zamudila, kajti bila sem prisotna na drugem sestanku, kjer smo govorili o narodnih strategijah za um, integracijo Romov. Naj povem, da se zelo veselimo vašega sporočila in kot so dejali številni poslanci, se pridružujem tem prizadevanjem. Preden pa bo dokument objavljen, naj izpostavim glavno težavo, ki smo jo opazili v preteklem letu. Sedaj so vidni prvi rezultati in jasno je, da niso na voljo dovoljšni kazalniki in kvantitativni cilji, ki bi nam omogočili meritev uspešnosti. Potrebni so so naprimer poročila strani poročevalcev v senci in tudi strani civilne družbe, ki bi pokazali, ali so naši pristopi učinkoviti. Glede na to, da nimamo meril in sankcij, obstaja nevarnost, da ne bomo dosegli oprijemljivih realnih ciljev. Zaradi tega bi komisarko rada vprašala, ali se ji zdi možno, da bi skupaj z Agencijo za temeljne pravice in skupaj s kontaktnimi točkami vzpostavili skupino, ki bi razpravljala naprimer o pregledu pravosodja in zagotovila jasne še kriterije in primerljive kriterije, ki bi jih lahko uporabili za presojanje prioritetnih področji na področju pravosodja v posameznih državah članicah in da bi te cilje napisali na to črno na belem. Hvala, gospa Padopolo, prosim naj kratko, ker nimamo veliko časa. Hvala, predsednik. Gospa Reding. Trenutno poteka Evropsko leto državljanov Evropske unije. In tu izpostavljamo pomembno sodelovanje evropskih državljanov v demokratičnih procesih in procesih odročanja. Vse čas pa se soočamo z različnimi šoki, naprimer do značne sredstva v, in zategovanja v pasu v Grčiji, potem glede krčanja pravic posameznikov do dostopanja do lastnih sredstev in razpolagali z njimi. V Grčiji prihaja do čem dalje manjšega pluralizma na področju medijev zaradi zaprte nacionalne radio televizije. Tako da kako lahko pridobimo zaupanje naših državljanov, glede na to, da se takšne zadeve trenutno dogajajo. Potem je tu še kršanje pravica do zasebnosti evropskih državljanov stradi ZDA. To je res hud šok, kako lahko to rešimo in vzpostavimo zaupanje v EU. Naj povem, da je iz eh, števila tistih, ki ste se priglasili k besedi, jasno, da je treba zadeve podrobneje ehm, obravnavati. Gospa Sipel in še ena izmed kolegic je prosila za besedo, oziroma ponovno, oziroma gospod Tavariš, ste vi želeli ponovno besedo? Bi se kdo odpovedal svojemu času? V prid gospodu Tovarešu, dobro, najlepša hvala, tako da zadnji imate besedo, preden damo možnost komisarki, da se odzove. Hvala, gospa podpredsednica komisije. Sredotočil se bom na drugi člen. Hvala tudi za mm, omembo mojega poročila. O tem bomo še glasovali na plenarnem zasedanju, ampak v primeru Mačarske gre za nacionalni na zakon in tudi za vidike, ki niso unesene v poročino. Zaprosil pa sem mađarske oblasti, da bi mi zagotovili prevod relevantnega zakona, ki pa ga še nisem dobil in to bi vas prosil za pomoč. Omenja se namreč tudi dostop do informacij vrhovnih uradnikov, um, med drugim tudi sodnikov in toživcev Torej gre za dostopanje do njihovih osebnih podatkov in tu gre za kršanje človekovih eh, pravic in demokratičnih načel. Še splošno vprašanje glede drugega člena. Tu gre za zelo integralen sistem načel, ki jih ne moremo meriti v kvantitativnem smislu. Potrebujemo politično presojo če želimo zagotavljati upoštevanje teh vidikov. Zaradi tega smo prosili za vzpostavitev um, srečanja na ravni Kopenhagenske skupine na visoke ravni, kar se je tudi zgodilo. Mislim, da v okviru drugega člena, da gre za mehanizem zagotavljanja pravne države in tu bi rad eh, slišal vaše komentarje, pa tudi komentarje glede srečanja Kopenhagenske skupine. Hvala. Spoštovani, prosim, da ostanete mirni, da ste tiho, kaj ti. Zastavili smo vprašanje gospej Reding in eh, njen odgovor bo trajal nekaj minut, Tako da vas prosim za potrpljenje, na to bomo nadaljevali z glasovanjem. Nekaj časa jim moramo dati na voljo, glede na to, da smo si sami vzeli veliko časa. Hvala. Dali ste mi zelo težko nalogo, da odgovorim na ta zelo pomembna vprašanja, ki zahtevajo seveda temeljit odgovor v dokaj omejenem času. Tu gre za vprašanja ki jih parlament izpostavlja tudi v svojih prispevkih in se bodo torej še pojavljajo. Čisto na kratko. Najprej eh, konferenca Bindlenberg. In glede na informacije, ki so prišle v javnost, samo toliko o tem. To ni niti najmanj povezano z realnim stanjem. Toliko o tem. Sedaj pa glede same vsebine. Svežen o zaščiti podatkov. Poslanci pravite, da moramo spostaviti svežen, kar pomeni, da moramo skupaj obravnavati uredbo in direktivo. In strinjam se s tistimi, ki ste dejali, da obstaja pogoj sine qua non. In sicer gre za pravice, ki so zapisane v direktivi iz leta 1995 in eh, manjšega standarda od tega ne bom uvajala. Poleg tega se strinjam, da moramo zadeve urediti tudi doma. In to je odgovor, ki ga lahko podamo našim ameriškim partnerjem. Za nas je zelo pomembno, da so naša pravila jasno zapisana. Kajti to pomeni tudi, da ta pravila veljajo za vsa podjetja, ki so dejavna na ozemlju Evropske unije, ne glede na njihovo nacionalnost, njihov sedež in ne glede na to, ali se njihovi tehnološki oddelki nahajajo izven Evropske unije. To je torej ključnega pomena. Potem glede vprašanja, ki se nahajamo pri reformi zaščite osebnih podatkov niste popraševali po stanju v parlamentu, tu ste veliko bolj poročeni o tem. Vprašali ste me po tem, kaj se dogaja v svetu. Slišati je namreč številna sporočila, številna mnenja glede tega, kaj se dogaja v svetu, ki so si včasih nasprotujoča. Naj po, najprej pohvalim irsko predsedstvo. Irsko predsedstvo je opravilo neverjetno delo. Osredotočilo se je na poglavje od 1 do 4 uredbe in predlagalo je tudi revidiran osnutek svetu. Svet je podprl ta osnutek. Vendar pa zelo majhna manjšina je želela blokirati ta revidirani osnutek, velika večina pa je podprla pripravljen predlog. In glede direktive, prvo branje v svetu je opravljeno svet torej dobro napreduje pri obravnavi in eh, prepričana sem, da bosta svet in parlament sploh v luči škandala prizem lahko sprejela ključne odločitve, še preden se zaključi trenutni mandat parlamenta. Potem vprašanje, ki so se nanašala na afero prizem. Res je, da sem 10. junija letos poslala pismo Eriku Holderju. Zastavila sem mu zelo jasna vprašanja. Na nekatera vprašanja sem dobila odgovor na sestanku, ki so ga imela na Irskem. Res pa je, da na vse vprašanja nisem dobila odgovorov s kolegico Malmstrovomo, so zaradi tega glavnemu tožilcu poslale še eno sporočilo. Dejali sva, da na sestanku nismo mogli eh, razrešiti vseh vprašanj, ki so bila izpostavljena v sporočilu iz 10. junija. Glede na to, da poteka dober. Eh, transatlantski um, dialog, bi bilo v interesu, da zagotovite odgovore na ta vprašanja čim prej. Skrbi nas eh, količina informacij, ki se shranjuje in tudi obseg samega programa ter um, Vprašljivost eh, sodniškega nadzora in možnosti uporabe pravnih sredstev v navezavi na izvajo programa. To je eden izmed vidikov. Potem drugi vidik je vzpostavitev skupine, ki sem jo omenjala. Z gospod Malmstromovo si prizadevala, da bi julija začela ta skupina delovati, torej, da ne bi prišlo do njene vzpostavitve enkrat v prihodnosti, ampak čim prej. Želeli pa bi si, da na vprašanja, ki smo jih zastavili v pismu, dobimo odgovore še pred tem. Izjava, ki sem jo podala v pismu gospodu Holderju, predstavlja uradno stališče komisije. In upam, da bo ta uradna izjava razdeljena tudi poslancem. Potem glede konkretnih vprašanj, ki ste jih zastavili, gre za vprašanja izdelave pravila zaščite osebnih podatkov strani komisije. Veste, da je pred 18 meseci komisija pripravila predlog. Gre za predlog komisije. In vsi formalni osnutki ne predstavljajo uradnega predloga komisije. Ne se tu dotaknem čisto konkretnega vprašanja. Šlo je za omembo enega izmed členov v enem izmed uh, osnutkov, če se prav spominjam, ste dejani, da gre za 42. člen. Če pa si preberete uvodno izjavo številka 90, pa postane jasno, da je ta vedik že vključen v osnutek uredbe. Torej, organi pregona v tretjih državah morajo zaprositi za informacije prek pravno vzpostavljenih, zakonsko vzpostavljenih ka kanalov, prek e SMLA. Vem, da je parlament predložil predloge sprememb zato, da bi se iz te uvodne izjave oblikoval člen. Tu bom parlament prosila za mero odgovornosti. Če parlament meni, da iz uvodne da je treba iz uvodne izjave izoblikovati člen, pa naj bo tako. Temu ne bom ugovarjala. Dejala pa bom, da tako imenovani Patriot Act od leta 2011 predstavlja enega pomembnejših zakonov, ki so bili sprejeti. Kajti, v njem je jasno, da če neposredno, naprimer, prosite podjetja za podatke iz evropskih podjetij, to predstavlja kršitev mednarodnega prava. To je čisto jasno in to sem vedno znova ponavljala in to je odraženo tudi v vodni izjavi številka 90. Potem glede obveščevalnih podatkov. Ti niso v naši pristojnosti, Vendar pa, če si preberete izjavo, ki smo jo dali po sestanku z gospodom Holderjem, je iz izjave jasno razvidno, da tudi ko gre za obveščevalne podatke, ki smo jih zapisali v listani, te je treba prav tako upoštevati, no upoštevano v tem kontekstu. Potem naslednje vprašanje se ki se nanaša na postopkovna pravila. Gre za poseben svežen, ki predvideva pravno pomoč. Če se prav spominjam, sem parlamentu že večkrat obljubila ta predlog. Tudi v svetu sem jasno dejala, da ko je omogočen dostop do pravnika, torej ko imamo dostop do pravnika, potrebujemo pravno pomoč in da je treba to razširiti tudi na ranljive osumljence in na domnevo o nedolžnosti. In napovedala sem že, da bodo predlogi do jeseni že na vaši mizi, tako da vam bo jasno, s katerimi vprašanji se boste spopadali po poletnem premoru. Potem vprašanje mm, mladostnikov brez spremstva bo obravnavala Cecilija. Poskušam se čim hitreje lotiti vseh vprašanj in eh, odgovoriti na vsa, kajte drugače mi bodo poslanci poznaje učitali, da se nisem dotaknila vseh vprašanj. Potem 19. člen in eh, direktiva torej nova direktiva o enakopravnosti iz leta 2008. Tu je prišlo do blokade. Ta predlog je blokiran. Vsako predsedstvo poskuša ponovno odpreti ta do dokument in vedno pride do enakih odzivov. In verjetno tudi sami osebno veste, da ko potujete po posameznih državah članicah, ne pride do blokade samo strani ene države članice, temveč strani bloka držav članic. Tu se zahteva soglasna odločitev v svetu in tega ne moremo doseči. Zakaj pa ne želimo umatniti predloga? Zaradi tega, ker gre za načelno vprašanje. Ta predlog je dober in velika večina podpira to direktivo. Zakaj bi jo torej umaknila? Ne, ostala bo na mizi. To ni predlog, ki ga je treba umakniti, zaradi tega, ker bi parlament zavrnil predlog. Svet je bil tisti, v katerem se je zataknilo. Tako da bi vas pozvala, da si prizadevamo za kompromis. Potem vprašanja Romov. Od leta 2008 je vzpostavljen nov okvir, ki so ga podprle vse države članice. Tudi Evropski svet je podprl to pobudo torej ne samo svet. Države članice so predstavile nacionalne načrte za vključevanje romske skupnosti in treba je ohraniti ta zagon in iti še korak dlje. To bomo storili prihodnji teden na podlagi priporočila svetu o preprečevanju diskriminacije. Gre za dva dokumenta, ki bosta objavljena naslednji teden, torej sporočilo in priporočilo svetu. S tema dvema dokumentama bomo pregledali trenutno stanje. Vsi se zavedamo, da je treba storiti na teh področjih več. Države članice moramo pozvati, da uporabljajo sredstva, ki so na voljo, da uporabijo naprimer sodelovanje z lokalnimi oblastmi in s civilno družbo strinjam se, da morajo države članice vzpostaviti robustne mehanizme nadzora in začeti z preverjanjem doseženega, če želimo zagotoviti napredek. Potem LGBT in strategija povezana s temi pravicami. Komisija ima jasno vizijo glede tega, gible se okrog treh uh, stebrov. Prvi stebr se nanaša na zakonodajo in dejanske predloge. Potem drugi vidik se nanaša na enakopravnost in tu se osredotočamo na temeljne pravice. Naj navedem primer. Direktiva o kvalifikacijah na področju azila je bila zaustavljena zaradi tega, ker je diskriminirala na podlagi spolne usmerjenosti. To smo unesli oziroma ker nismo tega upoštevali, je bilo treba predlog omakniti in ga na to unesti, zato da je predlog komisije spremljiv. Potem naslednji vidik eh, se nanaša na to, da se komisija še naprej za, za prizadeva na, za boj proti uh, diskriminaciji na podlagi spolne usmeritve. Tudi Evropsko sodišče je naprimer obsodilo homofobne izjave v okviru nogometa. Jasno je dejalo, da gre tu za diskriminatorno prakso. In potem tretji vidik, tu gre za nediskriminatornost evropskega prava. V Malti smo naprimer posegli Zadevo smo predložili sodišču in Malta je uvedla spremembe v svoje zakonodaje, ta je sedaj nediskriminatorna in tudi, ko gre za druga politična področja, verjetno veste, da vedno posežem, kadar zadeve niso korektne. Tudi z nevradnimi organizacijami sodelujemo in jih podpiramo pri promociji pravic LGBT v Evropi. Potem glede pregleda pravosodja Justice Scoreboard. Dejstvo, da smo preglednico pravosodja sedaj uvedli v evropski semester, je nekaj, eh, kar se mislim, da ne bomo mogli doseči, pa nam je vseeno uspelo. Na podlagi pregleda pravosodja je deset držav članic prejelo specifična priporočila državi članici. Evropski svet mora sprejeti ta pravočil, priporočila in sedaj moramo počakati, ali jih bo dejansko sprejel. Če jih bo, bo to pomemben korak naprej. Strinjam pa se s tistimi, ki ste dejali, da to ne reši temeljnega vprašanja vladali, vladavine prave. Tu imamo delenmo iz Kopenhagna in uh, vprašanje jedrskega orožja. Tu govorimo o sedmem členu. Tu se moramo vprašati, kako bomo rešili kopenhagensko dilemo, kajti zdi se, da ne bomo mogli primerno uporabiti sedmega člena. Svet je to že obravnaval junija in julija, bosta potekala sestanka GAEKA in 21. avgusta namerava komisija posvetiti posebno pozornost prav temu vprašanju. Predsednik eh, bi eh, rad eh, imel govor pred, pred svetom o pregledu stanja v Evropske uniji in v tem kontekstu bi rad povedal tudi, kakšna so predzadevanja komisije na tem področju. Predvidena je tudi plenarna razprava v parlamentu in potem sestanek na področju pravosodja, ki sem ga omenjala. Prizadevamo si torej za rešitev. Rešitev pa ni povezana s posamičnimi primeri, ki jih moramo razrešiti. Rešitev mora biti horizontalna, takšna torej, da jo lahko vedno uporabimo, kadar je treba zagotoviti korak naprej. Mislim, da sem v svetu to zelo jasno izpostavila. In naj povem še enkrat, Dobro bi bilo najti rešitev v okviru člena 121, ki pokriva gospodarsko področje. To bi sicer verjetno pomenilo spremembo pogodbe, ampak zadeve je treba uskladiti in pozvati vse institucije, da najdemo rešitev za skladnost eh, v zakonodaji, tudi če to pomeni spremembo pogodbe. In naj dodam še, da sem videla, kaj je gospod Tavareš napisal v svoje poročilo. In če se strinjate, da bi bilo treba oblikovati skupino na visoke ravni, torej Kopenhagensko skupino, bo to seveda eden izmed ukrepov, ki bi jih lahko predvideli. Bom pa počakala na mnenje oziroma na glasovanje v na plenarnem zasedanju, ko bo jasno razvidno, kako se boste glede poročila odločili. Potem glede zakona za pregled oziroma za spremljanje. Zaskrbljeni smo nad trenutnim potekom, ampak preden bomo ukrepali, je treba resno pregledati, o kakšni zakonodaji je govora. Ko komisija namreč oblikuje svoja poročila, poda svoje mnenje, pravzaprav opravlja skoraj da funkcijo pravosodnega organa, tako da tu se zahteva resna pravosodna obravnava. Potem glede Bolgarije si želim najprej, da ji bo uspelo zagotoviti trajnostno reformo in drugič kandidat, ki so ga predlagali prejšnji teden, se je umaknil in upam, da bo prihodnji kandidat eh, primerna oseba s potrebno integriteto. In potem gospa Flotre, glede tajnih pridržanj in tako naprej, tu se moram še posvedovati in se bom kasneje odzvala. Glede tega, kar je dejala gospod Flotre, sem gospej Malstromovi tudi poslala sporočilo, prav tako sem državam članicam poslala um, torej, sporočilo, ki se nanaša na to in zastavlja vprašanje, kaj lahko storimo in kako lahko to prepričamo na danje. Dobila pa sem dokaj malo odgovorov. No, to je bila gotovo precej razvlečena, dolga razprava, ampak mislim, da se vsi strinjamo, da je občutljivost eh, same tematike tista, ki je povzročila takšno razpravo in tudi zahteva takšno razpravo. Nekaj časa smo porabili, poskušali bomo hitro ujeti naš dnevni red. Hvala tistim 30 poslancem in poslankam, ki so se oglasili, zastavili pomembno vprašanje in dobili odgovore. Hvala. Hm? Okay, now... Upam, da imate vsi glasovalne kartice. Upam, da jih imate pri sebi ali pa da jih kmalo dobite. Če je vse v redu, potem bomo začeli z glasovanjem. Hey, let's catch up. Proceeding. Prav pa gremo. Nadaljujemo z glasovanjem. Upam, da ste vsi tukaj in pripravljeni. A si vzamemo še eno minutko, potrebujete nekaj odmora?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 Ste pripravljeni, lahko začnemo. ELS, še dve minutki. tempo. Okay, okay. Shall we go? A lahko pričemo. Prav. Glasujemo o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja. Danes drugič glasujemo, začeli bomo. Imamo glasovanje o kompromisnem besedilu v svežnju, če prav razumem, glasovali bomo zgolj enkrat, če se držimo kompromisa. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Odlično, sprejeto. Končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Now. The vote is closed konec glasovanja. Kaj vidimo? 49 plus, 2 minus, nič vzdržanih, dovolj bo, prav, prav je. Gospod Antanesku, čestitke. Kdo prosi za besedo? Gospod Antonesko, izvolite.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 Reding. Tako da hvala svetu, hvala sekretarjatu, hvala vsem administratorjem in asistentom poslanskih skupin in skratka najlepša hvala prav vsem. Iš, gospod Antonesku, prosim, kaj, kaj narobe? Gospod Romero. No, eh, gre za glasovanje naše skupine. Glasovali smo za to poročilo, zato ker eh, so v njem izboljšave, vseeno pa vsebuje elemente, s katerimi se ne strinjamo. Eden od osnovnih elementov te narave je posebna eh, narava za tiste ki imajo dostop do odvetnika. Prav, upoštevali bomo to, upoštevali bomo to razlago gla, glasovanja. Sedaj pa naslednje poročilo. In to je poročilo o uvedbi Evropskega sistema nadzorovanja meja. Glasovali bomo tako kot prej. Imamo kompromisno besedilo, v katerem bomo glasovali vsežno, to pa elektronsko preverili. Kdo je za? kdo je proti? Vzdržani. Prav, sprejeto. Sedaj pa še elektronsko preverimo. Končno glasovanje glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Enajst štirideset proti osem, en vzdržan glas, sprejeto, hvala gospod Mulder. Hvala za kompromisno besedilo, o katerem smo glasovali v svežnju. Sedaj pa, če prav razumem, še nekaj točk, o katerih moramo glasovati in tukaj imamo predloge sprememb. Tako da se moramo eh, temu posebej posvetiti. Najprej osnutek predloga resolucije o izvajanju strategije notranje varnosti Evropske unije pa začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? Jasno, preverili bomo, se pravi čujem. Pa preverimo. Sprejeto. Hvala. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe tri. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti? Ni jasno. Tako da bomo preverili. Preverjamo predlog 77. Glasujemo. Nekje tukaj je ločnica, ki jo moramo opaziti. Pa poglejmo, 31 proti 19, sprejeto je, jasno sprejeto. Predlog spremembe 8, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 9, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 10, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 12, kdo je za? Proti? nisem videl dovolj rok, še posebej tukaj v sredini, ne preverili bo. Preverjamo predlog sprememb 12. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 proti 17. Vse je odvisno od rok. Vse je odvisno od rok. Tako da je predlog sprememb sprejet. 11. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 13, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 15. Prav, prav, bomo preverili, preverili, preverili. Preverjamo predlog 714, preverjamo. Konec glasovanja. 18 za, 34 proti, zavrnjen je bil, ampak spet, vse je odvisno od rok nekateri od skupin ne dvigajo rok. Gospod Romenov, izvolite. Mi voto anterior ha sido erróneo. Erróneo. Da, v tem zadnjem glasovanju sem eh, eh, se napačno glasovala. In enako velja za gospoda Weidenholzerja. Prav to lahko eh, popravimo elektronsko. Brez skrbi. Razrešili bomo stvari elektronsko. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 je omaknjen. 16. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 17. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 19. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani spred. 22 z ustnim predlogom srembe, se upravičujemo 21, 21, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog srembe 22 z ustnim predlogom srembe, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 25, prav, preverjamo, preverjamo predlog srembe 22. Tako je, glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 22 proti 28 zavrnjen. 25. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 27. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 28. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 29, kdo je za? Ne, kaj se je zgodilo? Preverjamo predlog sprememb 28. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. Se upravičujem. 29. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 31. Se upravičujem, brez predmetenja. 32. Kdo je za? Prav tako brez predmetenja. Se upravičujem, se upravičujem. Ne? 32 ni brez predmetenja. Živ je. Glasujemo. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, prav, potem pa bomo preverili. Preverjamo predlog sprememe 32. Preverjamo. Now, closed. Konec glasovanja. sedemindvajset trinajst sprejeti bil se opravičujem ampak prosim dvigujte roke lahko vidimo po skupinah, ampak če so nekatere skupine malce lene, potem je težko ugotoviti. 33, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 34, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 35, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sprejet. 37 glasov za. Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. 36 glasov za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 38 glasov za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 39 glasov za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 40 glasov za. Proti, vzdržani, sprejet, 41, kdo je za? sproti, vzdržani. Jasno, mislim, da je bil sprejet. Sprejet, prav. Predlog sem imel 42 v delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 43, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet, 44 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 45 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 46 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 47 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne, mogoče se motim. Pa preverimo. Preverjamo sedaj. Preverjamo predlog 47. Kaj smo ugotovili? 32 proti 20, zavrnjen. 48. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 49. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 50. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet tokrat sprejet. 51 je za, proti, vzdržani sprejet. 52 je za, proti, vzdržani sprejet. 53 je za, proti, vzdržani sprejet. 54 je za, proti, vzdržani zavrnjen. 55 je za proti, vzdržani, sprejet, 56 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 57 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 58 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo elektronsko, končno glasovanje glasujemo. Kaj se je zgodilo? 25 glasov za 8 proti 19 vzdržanih glasov, kakorkoli že, sprejeto. Mislim, da sem bil sam poročevalec, eh, zato tako, da sam sebi ne bom čestitev. Sedaj pa naslednja točka. In to je osnutek predloga resolucije o krepitvi čezmenjega sodelovanja na področju kazenskega pregona Evropske unije, izvajanje sklepa k promski pogodbi in evropski model za izmenjavo informacij. Predlog sprejme ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejme dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Predlog sprejme tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je bil sprejet. Predlog sprejme štiri. Kdo je za? Proti? proti vzdržani spred, preusrem B5, kdo je za, proti vzdržani spred. Glasujemo o končni obliki besedila, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 50 proti 2, nič vzdržanih glasov, to ni bilo tako pomembno. Še enkrat ne bom čestital sam sebi, sledimo dnevnemu redu, naslednja točka, poročevalka je Natalie Grisbeck, eh, poročilo o položaju mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji. Gospa Grisbeck. Položila sem ustni predlog spremembe. Pri mojem predlogu 43 to poročilo dodaja nov odstavek o usklajenosti. Predlagam, da namestimo konec stanka z z ustreznim odgovorom, so da bi zaščitili mladoletnike brez spremstva s polnim spoštovanjem njihovih temeljnih pravic. Getting start with the vote. Začeli bomo z glasovanjem. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Kdo je proti vzdržani? Sprejeto. 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 3. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 4. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 6. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 7. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 9. Kdo je za? proti vzdržani, sprejet, deset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pravi sprejem je 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Fem izjava je 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Fem 4, kdo je za, proti vzdržani sprejet, fem pet, kdo je za, proti vzdržani sprejet, fem šest, kdo je za, vz, eh, proti vzdržani sprejet, fem sedem, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Prej smo imeli 14, kdo je za, proti vzdržani. Se obračujem? Kdo je za? Kdo je za 14? Naj vidim jasno te roke. Vidim E LS, ki glasujejo, kdo je proti, skoraj vsi ostali. Tako da je ta predlog sprememe zavrnjen. 15, kdo je za? Proti vzdržani spred. 16, kdo je za? Proti vzdržani spred. 17, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 18, kdo je za? Proti vzdržani spred zavrnjen, 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 20, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo, mislim, da je potrebno preveriti. Preverjamo predlog spremembe 20. Glasujemo elektronsko sedaj. What do we see? 27 proti 20 sprejeto. 21 glede za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Kompromis 2, kdo je za? Proti, vzdržani spred. 25, kdo je za? Proti, vzdržani spred. 26, kdo je za? Proti, vzdržani spred. Kompromis 18, se upravičujem, se upravičujem preskočil sem 27. Prav, 27, tukaj se skriva nekje v sredini. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 18, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Ne, ne. 31, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 36, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. FEM 4, kdo je za? proti vzdržani sprejet, fem 6, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, fem 15, kdo je za, proti. Preverimo, preverili bomo, prav tako ni bilo jasno. Fem 15, glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 23 proti, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za? Proti vzdržani spred. 39, kdo je za? Proti vzdržani spred. 40, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 43 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 44 kdo za, proti vzdržani sprejet, 45, kdo za, proti vzdržani sprejet, 46, kdo za, proti vzdržani zavrnen, 92, kdo za, proti vzdržani sprejet, 98, tretji del, kdo za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5, kdo za proti vzdržani sprejet. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 51. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Fem 1. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 7. Kdo je za? Aha, glasovali bomo po delih. Prvi del. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, prav tako sprejet. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Četrti del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Peti del, kdo je za, proti, vzdržani. vzdržani ponovno spred. Šestdeset, predlog zrejme šestdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Dvajnšestdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Šestinšestdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Proti vzdržani sprejet, 68 kdo je za. Preverimi, preverimo, prav, preverjamo predlog sprememba 66. Root 66, kot veste. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 proti 16, sprejet. 68, kdo je za? Proti 16 vzdržani, zavrnjen 69, kdo je za. Preverimo, preverimo 68, ali res? Prav, preverili bomo predlog sprejeme 68, glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 22 proti 30 zavrnjen. 69, kdo je za? Proti vzdržani sprejet, 91, kdo je za? proti vzdržani spred, FEM 24, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 9.3, kdo je za, ne, to pokriva kompromis 8, vse skupaj brezpredmetno, eh, predlog se nam je 76, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 80, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 82 kdo za, proti vzdržani sprejet, 83 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Fem 5 drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Se upravičujem, sprejet, sprejet, sprejet, se upravičujem. 9.7. Prvi del. Preverjamo kompromis 9. Prav, preverili bomo kompromis 9. Glasujemo. There it goes. 30 proti 22. Sprejeto. 9.7. Prvi del. Kdo je za? Proti. vzdržani, sprejeto. FEM 9, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. FEM 25, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 90, kdo je za? Proti. 90 do 93 glasujemo o svežnju, prav. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeni. Kompromis 19, kdo je za? proti vzdržani sprejet. 96 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 102 kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 20 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 104 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. FEM 23 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 105, kdo je za? 105, kaj je narobe? Glasovanje v delih. Kaj se je zgodilo? Mrs. Holmeyer? Gospa Holmeyer? Ustni predlog imamo, če je možno in loč glasovanje po delih, v dveh delih, prvi del besedila. Ne, glede drugega dela, to obžalujemo dejstvo, da spreminjamo direktivo parlamenta in sveta, ki določa standarde za prosilce za azil. Tu gre za preprečevanje pridržanja mladoletnikov brez spremstva. In potem prosimo za glasovanje o tem stavku. Ja, to imamo zahtevo ljudske stranke da bi imeli ločeno glasovanje. Poslušati moramo pročak gospod Rizbe. Kaj menite o tem glasovanju po delih? Ja, predsednik, mislim, da je prepozno za prošnjo po glasovanju po delih. Včeraj zvečer ste imeli čas za to. Ja. To je usni predlog spremembe. Pogali smo se s porčevalci v senci Natali, kaj ne? Si že ne me trompa? Če se ne motim. Je to ustni predlog spremembe po potečenem roku, ampak za to potrebujemo soglasje. To določajo postopki. Potrebujemo soglasje, sicer to ni možno. Mislim, mislim da je tako. Gospod Trianta Filides, hvala gospod eh, predsednik, ker je to moj predlog spremembe. Eh, moram nasprotovati ustnemu predlogu spremembe. Predlog spremembe je kompatibilen s tem, eh, o čemer smo glasovali do sedaj. Do sedaj. Prosimo le, da o svežnju, azilnem svežnju, o katerem bomo glasovali, vključujemo boljše pogoje za mladoletnike in s tem sem tudi uložil ta predlog spremembe. Našamo se na tiste eh, primere, ki jih definira direktiva, tako da sem proti ustnemu predlogu spremembe. Gospa Koraca Bil. Strinjala sem se s poročevalko, reka, da bo to potrdila. Imam tudi soglasje sekretarjata, da imamo lahko ustni predlog spremembe. Tu, tu piše države članice niso izpolnile temeljih obveznosti, mladoletniki nikoli ne smejo biti pridržani in potem to poziva države članice, da spoštuje posebne okoliščine iz direktive. In potem imamo drugi del, od obžaluje glede prosilcev za azil, to je ločno. Ele se prosil za to, predsedujoč, te imamo v pisni obliki. Hvala vložili ste svojo prošnjo, ampak če prav poznam naš poslovnik, lahko ustne predloge sprememb predlagate na kraju samem ob glasovanju. In to ni zgolj eh, ustni predlog, se nam je to tudi glasovanje po delih. In če želimo razdeliti glasovanje o določenem predlogu spremembe, je to potrebno narediti v roku, v nasprotnem primeru pa je potreben konsens na kraju samem in očitno tega konsenza sedaj ni. Nekateri so proti, tako da pač žal tega ne moremo narediti. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Se upravičujem, gospa Koraca Bild, ampak ljudje so proti. Nadaljujemo. 105. Prav. Kdo je za? 105. Proti. Vzdržani sprejet. 106. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 107, kdo je za? Proti, vzdržani spred, 108. 108. Kdo je za? Proti, vzdržani spred, 109. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjen. 110. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjen. 111. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. FEM 14, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. FEM 11, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. FEM 16, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. FEM 17, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11, kdo je za? proti vzdržani sprejet. 126. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 12. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 139. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 13. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. 143. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 96. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. FEM 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. FEM 18. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen vzdržani sprejet. Kompromis 21. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. In sedaj gremo vse do 155. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 157. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 161. Kdo je za? proti vzdržani spred. 164 kdo je za, proti vzdržani spred. 167 kdo je za, proti vzdržani spred. 168 kdo je za, proti vzdržani spred. FEM 19 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 14 kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis 15 kdo je za, proti vzdržani spred. Preostrem je 181, kdo je za, proti vzdržani spred. Fem 10, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Fem 21, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Fem 22, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 182, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen zavrnjen. 187. Ne. 184 se še vedno oklepa življenja. 184 torej. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 183. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 185, ne? 187, torej. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Kompromis 16, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Kompromis 17, glasovanje po delih. Prvi del. Najprej kompromis 17. Glasujemo, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa drugi del. Ni brezpredmeten. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 205. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. FM 12. Kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjen film 20, kdo je za? Proti. Ni jasno, preverili bomo. Preverjamo FEM 20. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Now closed. Konec glasovanja 22, 29, zavrnjen. 206. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen, 207, kdo je za? Je brezpredmeten. Ne, ne, ne, prav, 207, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 208, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 209, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 210. Kdo je za? Proti vzdržani? Spred. Sedaj pa glasujemo o končnem besedilu z izglasovanjem in spremembo. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 48 plusov, 4 minuse, nič vzdržanih glasov. Čestitke, gospa Grisbek. Čestitke. Please, if we may proceed right away. Prosim, ali lahko tako, tako nadaljujemo z naslednjo točko. E, imamo namreč precejšno zamudo, ki smo si jo pridelali. Por favor, luego, por favor. Es que, es que, lo, se lo ruego. 15 minut imamo za poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o tretjem poletnem poročilu delovanju šingenskega območja. Zamujamo, komisija 31. maja ste sprejeli tretje polletno poročilo delovanju šingenskega območja, kar zadeva prvo in drugo poročilo. Prosimo komisijo naj v odboru predstavi primer in zelo celovit pregled. Ponovno bomo prisluhnili komisiji, potem pa bodo nekateri poslanci postavili vprašanje. Komisija, prosim. Hvala predsedujoči, hvala, ker ste mi dali to priložnost, da predstavim tretje polletno poročilo, ki zajema obdobje od 1. novembra 2012 do 30. aprila 2013. Kot veste, je to naša zaveza, da predstavimo polletno poročilo. To je zelo pomemben element šengenskega upravljanja. Poleg drugih dveh delov, ki ste jo obravnavali prejšnji na plenarnem zasedanju, veseli smo, ker lahko izvajamo nove mehanizme k malu. Res se veselimo tega dela. Prav tako smo veseli, ker ugotavljamo, da je v tem obdobju poročanja manj pritisko na zunanjih mejah manje prijeti na grško-turški kopenski meji, ampak vseeno moramo še vedno preučiti različne učinke premestitev na grški morski meji, na bolgarski kopenski meji. Tudi Sirija je zelo resno območje. V zadnjih treh letih imamo tam krizo kar nekaj sirskih nacionalistov je bilo odkritih na zunani meji, ampak sedaj se to število znižalo. Seveda moramo istočasno paziti na situacijo v sredozimskem morju. Z veseljem ugotavljamo, da ste pred nekaj minutami pozitivno glasovali o razvoju Eurosura. Upamo, da bo oblikovanje Eurosura pomagalo preprečiti te tragedije za časa obdobja poročanja je komisija predstavila pravila za delovanje Frontexa na morju, ampak vsi vemo, da smo ta predlog odpovedali zaradi odpovedi procesa na sodišču. Ključnega pomena imamo jasne pravila za delovanje Frontexa, vključno s tem, kako obravnavati tiste, ki iščejo mednarodno zaščito. Zato se v prihodnjih razprav, tako s svetom kot z vami pri tem dokumentu, upamo, da bomo dosegli napredek brez zamud. Kar zadeva situacijo v šengenskem območju, se zavedamo dejstva, da še vedno nimamo dovolj informacij o sekundarnih gibanjih. Komisija skupaj s trakonjaki, z držav članci in Frontexom oblikuje pilotne projekte, da bi izbrali podatke o sekundarnih gibanjih in upamo, da bomo imeli boljši pregled od začetka 2014, kajti ti podatki so za nas potrebni, zato da lahko razvijamo prihodnje migracijske politike. Še nekaj zelo pomembno, vesel trenutek za nas, ko je šengenski informacijski sistem druge generacije začel delovati, sedaj imamo sistem, ki je okrepljen, ima nove funkcionalnosti, kako gre za kategorijo opozoril. Eulise je to sedaj prevzel, to zelo dobro deluje od začetka delovanja. In še nekaj na koncu. Rada bi povdajala uspešen začetek vizumskega informacijskega sistema treh novih regij v Zahodnji Afriki, Centralni Afriki, pred dvema tednoma pa v Vzhodnji Afriki. Zadovoljstvo mogotavljamo, da sistem še naprej dobro deluje. Tako, to je kratek pregled. Seveda smo tu, da odgovorimo na morebitno vprašanje. Hvala.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 poudariti, da s prejetjem eh, te nove šengelske ureditve komisija daje večjo pomembnost eh, spoštovanju pravnih zahtev in eh, spodbujam oziroma pozdravljam boljše ukvarjanje s temi vprašanji. Videli smo, da je prišlo do upada nelegalnih prehodov mej za 22 odstotkov. Kar se tiče grško-ciprške meje, smo v okviru programa ščit videli pozitiven razvoj. Kar se tiče strožjega nadzora, mislim, da ta ne bo oteževal dela mislim, da bomo s tem zagotovili, da policija nadzoruje vse, kar je v njenih pristojnostih. Torej, da se spoštujejo mm, torej, ustrezni postopki in da se izva, na ustrezen način izvajo tudi postopki za upravnavo prošen za azil. Poleg tega pozdravljam tudi, da komisija pozdravlja pristop Bulgarije in Romunije k šengenskemu območju in da bo tudi svet spremenil svoje mnenje tu. Hvala. Oh, Gospod Papa Nikolao, besedo imate. Hvala, predsedujoči. To je tretje poročilo strani komisije. Spomnim se prvega poročila. Veliko slabih stvari je bilo tam vključenih za Grčijo. Zakaj omenjam Grčijo? to je vstopna točka za veliko število nezakonitih priseljencev. Žal je še vedno tako. In če bo kdo sedaj pogledal, kakšno je vreme v Grčiji, bo verjetno v poletnem obdobju več težav za Grčijo na morskih mejah. Kakšno vprašanje imam? Spomnim se prvega ocenjevanja. Imeli smo komentarje pri drugem tesnovanju, je bilo nasprotno, da se je situacija izboljšala, zdaj imamo tretje ocenjevanje, pravite, da je situacija stabilna, da je manj prijeti. In sprašujem se, če lahko imamo o tem in prihodem poročilu nekaj komentarjev, če lahko vključimo komentarje glede sodelovanja tretjih držav z lasti in predvsem s Turčjo. Zanima me, če imamo lahko boljši pristop stališča komisije glede operativnih zmogljivosti tega stolovanja, če je izboljšano ali ne. In vprašati se moramo, kako lahko zaščitimo šengensko območje z boljšo koordinacijo in boljšo komuniciranjem s tretjimi državami. Hvala lepa. Gospa Enok, prosim zelo na kratko. Tudi jaz bi izrazila podporo skupine. Hvala komisiji, ker omenja Romunijo in Bolgarijo. Situacija je pozitivna. Hvala za izraženo upanje, da bo svet pozoren na to. Hvala lepa. Nič ne bom vprašal, rad bi le rekel, da sem zelo zadovoljen, ker je poročilo tako pozitivno. Je zelo dobro, to je res poštena ocena o uspehu ukrepov Frontexa. Rad bi se zahvalil Evropski komisiji za to tretje poročilo. Besedo bom dal gospe Mosmer, ki bo odgovorila na zastavljeno vprašanje članov. Hvala lepa. Kar zadeva gospoda Inšasa, menili ste zmanjšanje števila oseb, to je dejstvo, manj je teh oseb, ampak če pride do prošnje za azil, moramo dati dostop do postopkov za pridobitev azilnega statusa. Upam, da je to samo umevno, ampak to ni specifično menjeno v to dokumento tem to, kar je zahteval gospod Papa Nikolaus, da bi bolj razdelili stolovanje s Turčijo. No, to je vedno občutljivo vprašanje. Kolikšne meri na to menjamo v poročilu? V poročilu se skušamo sredotočiti na šengenski pravni red, seveda potrebujemo stolovanje s tretjimi državami. Tu imamo poglavje o vizumski politiki, o sporazumih o ponovnem sprejemu ampak eh, skušali smo se omejiti na to, kar je sedaj strogo izvajanje pravnega reda. Seveda je sodelovanje s Turčijo zelo pomemben element pri varovanju meja. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanje. Za komisijo hvala. Hvala lepa. Hvala za ta kratek in jedrnat odgovor. Hvala za vaše sodelovanje. Gremo naprej na naslednjo točko. Odbor za pogrešene osebe na Cipru, dragi kolegi. Vprašanje pogrešanih oseb na Cipru je bilo vedno zelo pomembno za naš odbor Libe, kot vidimo v resolucijah, ki so bile sprejete leta 2007-2008 in v davnih deklaracijah v parlamentu 16. Decembra lani je delegacija članov Libeja, predsedujoči Lopes Aguilari je temu predsedoval, ta delegacija obiskala Cipr. Prišlo je do zanimive izmenjave mnenj s člani odbora za pogrešane osebe, danes so tu z nami. Naj vas spomnim, da je odbor za pogrešene osebe dvostopenski organ, ki ima mandat OZN, da lahko preuči primere pogrešanih oseb v bojih po dogodkih po letu 1974. Za čase tega obiska je na terenu delegacija preučila, kako je z antropološkim laboratorijem in kako je za izkopavanje. Tri člane ki so z nami tu, bi prosil naj spregovorijo tu z govorniškega odra. To je gospa Gerden Flumer Pušuk. Je članica, ki predstavlja turško skupnost na Cipru, gospoda Ristos Aristotelus, ki predstavlja grško skupnost in Polon Ri Arni, ki ga je imenoval OZN, predstavili bodo delo odbora za pogrešane osebe na Cipru in perspektive odbora o prihodnosti, predsedovanje pa predajam predsedniku. Kot je napovedal kolega gospod Carlos Coelho, najprej dobi besedo gospa Gülden Plümer Kučučk. Paul Henri Arni. Gospod Paul Henri Arni, imenovan strani OZN, prosim. Lepo popovdne vam želim, gospe in gospodje, veliko čas nam je, da smo tu. Bruslju, Evropskem parlamentu, da lahko nakratko poročamo o napredku pri našem delu na Cipru. Nakratko bomo predstavili, zakaj gre. Omenil bom nekaj komentarjev, kolegi bodo to dopolnili. V manj kot 15 minutah bi radi potem odgovorili na samorebitna vprašanja. Kot veste, ponedavnih konfliktov v nekdani Jugoslaviji, v Iraku, danes v Siriji. Vidimo, da ko imamo na tisoče očetov, mater, sinov, hčera, ki se navrnijo domov na večerjo, to ustvari velike izzive v procesu sprave, kajti bolečina, ko se ljubljena oseba ne vrne domov na večerjo, 20, 30, 40 let ne more biti zaceljena. Kot posameznik ima pogrešeno osebo v družini, lahko dosežete mir le, če najdete preostanke te ljubljene osebe in jo pokopljete dostojanstveno. Če nimate te možnosti, potem ne morete sprejeti sprave. Recimo v Bosni danes lahko to jasno vidite. Delo na Cipru ni tehnična, ni znanstvena, ampak je predvsem delo, ki daje cipračanom možnost, da si zacelijo najhujše rane v nedavni zgodovini in da gredo naprej. Kot veste, imamo tu turškega in grškega člana in imamo tretjega člana v tem odboru, imenovanega strani OZN-a. Leta 1991 smo imeli tri resolucije, tako smo dobili mandat. Od leta 2006 do 2013 smo začeli z izvajanjem operativnega projekta, da bi s pomočjo prič pri teh dogodkih začeli izvajati projekt izkopa, identifikacije in vračanja ostankov oseb Imamo 2000 in eno pogrešeno osebo na uradnem seznamu, vi strani se strinjate s tem. 978 od teh smo našli. To je približno 45 odstotkov vseh pogrešenih oseb. Od 2000 ene pogrešene osebe smo identificirali 4003 in te so bile vrnene nazaj družina. V sedmih letih je Evropska unija financirala do 92 odstotkov našega proračuna v zadnjih sedmih letih smo videli veliko uspeho. Kot sem rekel, Evropska unija je glavna darovalka, glavna regija, ki prispeva. Ta podpora je ključnega pomena za nas. Prejeli smo 9,5 milijonov evrov v zadnjih sedmih letih. Danes imamo 60 znanstvenikov, ki delajo v naših laboratorijih in na terenu imamo devet ekip, ki delajo sedem na severu, dvesta na jugu otoka. Skrbijo za izkop preostankov, pet smo jih našli danes nikozi in potem imamo tudi drugo. Kar nekaj smo se naučili, ko gre za odkrivanje, izkop, identifikacijo. Drugi odbori po svetu delajo sedaj tako, recimo na Balkanu, Iraku, prsni rak ima verjetno največje število pogrešanih oseb na svetu. Imamo pet znanstvenikov, forenzikov, ki so prišli za 18 dni prejšnji mesec k nam, da bi se učili z naših stalnih postopkov, ker se ne želijo zmotiti, sedaj, ko bodo začeli s tem velikim delom v Iraku. Za nas je en izmed ključnih elementov ta, da zagotovimo, da imamo v 99,5 odstotkih Ta, tako da vrnemo Jacka družini Jacka, ne pa Jacka družini Pola. Seveda moramo uskladiti DNK, kri in kosti. Pro, kri testiramo um, na Cipru, kosti v Sarajevu, odboru za pogrešene osebe. Potem imamo rezultate v CMP-ju v Sarajevu, tako hitreje identificiramo pogrešene osebe tudi bolje. Čem je težava? Ko govorimo o preostankih kosti, na Cipru so to stare kosti, so združene, razkrojene, veliko dodatnih ozorcev potrebujemo, potrebujemo približno pet analiz eh, po truplu in to precej stane 300 evrov na kost. Dvoletni proračun smo porabili za ozorčenje kosti v desetih mesecih, to je eden izmed glavnih izjiv in to se bom vrnil na koncu. Če si pogledamo sedanjo stopnjo dela, lahko govorim, da smo identificirali in vrnili bližno 20 odstotkov vseh pogrešanih oseb na Cipru, družinam. Če bomo delovali tako, bomo potrebovali EU podporo naslednjih let. 20 odstotkov ni dovolj, da bi to bilo v redu. To ni dovolj za mir in spravo. 56 odstotkov bi radi imeli, tako uspešni bi radi bili. Zato bomo nadaljevali delo, upamo, da boš naprej tako uspešno. Zaključil bom kratko predstavitev in rekel, da so sedani izzivi od lanskega leta takšni, da moramo ohraniti sedanji način dela. Devet ekip imamo na terenu, 25 znanstvenikov v laboratorijih. Imamo na stotine vzorcev kosti, ki jih pošiljamo v Sarajevo za identifikacijo imamo približno 80 do 100 identifikacij na leto. V letošnjem letu bomo imeli rekord, v koncu junija bomo imeli že 71 identifikacij. To je druga najboljša leta v samo šestih mesecih. Ampak, če želimo ohraniti ta način dela, moramo videti, kako bo s pričami pobojev v letih 74. 64, ti sedaj umirajo počasi, ker so stari, tako da vir informacij izginja in moramo to hraniti. Potem moramo povečati račun, proračun za 300 tisoč evrov na leto. Danes imamo Evropsko unijo, ki nam daje med 2,2 in 2,5 milijon evrov na leto. To moramo povečati za 300 tisoč evrov na leto, to je približno 12 odstotkov, če želimo ohraniti sedani postopek dela, glede na to, da so kosti stare, da se razpadejo, tako da potrebujemo več dodatnih DNK analiz, kot smo predvideli. Potem tretja prioriteta, da ohranimo politike v našem delu, Sveda plavamo v politiki, ampak držimo glavo nad vodo in pomembno je, kot si lahko predstavljate, da je tako to je edini dvostopenski mehanizem, ki pravzaprav deluje na Cipru danes, kjer imamo obe skupnosti. Za konec bi rekel, da potrebujemo prispevke EU. Podpora vašega odbora je pomembna, vašega parlamenta pri glasovanju. To je ključnega pomena ne le za te družine, ampak je to ključno tudi za prihodnost Cipra. To je ključno za mir in spravo tega ne morete imeti, če imamo preveč sod pogrešanih oseb. To je lahko predvsej politično občutljivo v takšni državi, tako da je naše delo humanitarne javne, ampak ima globoke politične posledice za prihodnost Cipra. Hvala. Gospa Gülden Kučuk, želite nekaj odgovoriti, gospod Aristotelus, prav tako. Dobro, gospa Gülden Kučuk. Predstavnica turške skupnosti na Cipru, besedo imate, hvala lepa. Vse bi vas rada pozdravila in se vam zahvalila, ker podpirate ta zelo pomemben projekt. Prosim, da še naprej to podpirate zaradi vzdržnosti projekta. Ta projekt je za Cipr zelo pomemben. To je edini projekt, ki obsega obe skupnosti. Skušam reševati agonije družin že od leta 1963, pol stoletja, smo morali reševati to vprašanje. Gre za projekt, ki je zasnovan z realnostmi Cipra. Začel se je izvajati leta 2006 in mislim, da če obstaja volja, potem obstaja tudi način dela. In zato, da bi ta projekt bil učinkovit, potrebujete politično podporo in to podporo imamo. To ne sme postati preveč politično. No, to, ko je tako, pomembno je, da imamo tu obe skupnosti, da rešujemo vprašanje obeh skupnosti. Odbor deluje na podlagi konsenza, tako sprejemamo odločitve, to omogoča delo odbora. Projekt je zasnovan na zaupnosti prič. Kot sem rekla, projekt je zasnovan na realnosti nacije Cipra. Pravzaprav gledam grške ciprčane, ko člani iščejo turške ciprčane. Tako da si moramo med sebojno zaupati, z veliko dobre volje moramo sodelovati, da imamo rezultate, bo je stransko, to je zelo pomembno. Mislim, da smo to ugotovili in. To je model prihodnega cipra prav tako. Kot sem vam rekla, to je občutljiv projekt, ki ima številne dimenzije, ima politično in humanitarno, finančno, kadrovsko in druge. Finančna dimenzija je najpomembnejša, najbolj polna izzivov zaenkrat. Ta projekt se nenehno spreminja, to razvijamo skladno s potrebami to spreminjamo, to skušamo pospešiti, ker to traja že tako dolgo, kot sem rekla, pol stoletja ljudje umirajo, priče umirajo, tako da je tu veliko pritiska strani družin, da stvari pospešimo. Zato smo spremenili projekt, ga ponovno zasnovali s tem. Imamo tudi določene finančne potrebe, potrebujemo podporo tu. Projekt je zasnovan na podlagi štirih faz. Najprej imamo izkop, potem antropološki vidik, identifikacijo in vračanje ostankov. Vračanje ostankov je najbolj čustvena plat. Takrat družine prvič vidijo ljubljene, kosti ljubljenih oseb. Potem tu pogrešamo dimenzijo pregona. Tudi to smo sedaj zasnoveli. Kot sem rekla, je to projekt, ki se nenehno razvija. In ko bo napočil pravi čas za to, bo vse stopilo na svoje mesto in to bo šlo za izvajanje skladno s pravili Evropskega sodišča za človekove pravice. Posamezniki prejemajo odgovore strani toživstva, tudi sodišče ima takšno nalogo, da morajo upoštevati naloge toživstva in policije. Tudi ti vidiki so tu upoštevani. Mislim, da je to pomembno. Doslej smo bili uspešni. Če pomislite, da to traja že pol stoletja, hitrost in stopnje učinkovitosti sta zelo dobra. Z veseljem vam lahko rečem, da nam dajete finančna sredstva in to gre za nekaj plemenitega. Hvala za vašo podporo. Še enkrat hvala. Sedaj pa še tretja priča in to je gospod Aristotelus, predstavnik grške skupnosti na Cipru. Hvala. Predsedujoče, mislim, da sta kolega zajela veliko večino področja, tudi na splošno, ampak. Mogoče bi se vam najprej zahvalil za vabilo, da sem lahko danes tu pred odborom. Rečem moram, da res cenimo vaš interes in vaše prispevke pri delovanju te humanitarne misije. Ciprčani Nas pričakuje veliko, prav tako od mednarodnih organov, kot je Evropska unija. Vi pa se zanimate za to. Nasplošno bi omenil dve ali tri teme. Omenil bi pomembnost tega projekta za mir na Cipru, za spodbojanje stolovanja med obima skupnostima. Potem bom drugič omenil nekatere vidike znanstvenega dela pri tem projektu, omenil bi tudi sedanje rezultate in prihodnje korake. Vaša podpora je tu ključnega pomena. Najprej, kar zadeva mir pri tej operaciji CMP, kot prav razumemo, to prispeva k sodelovanju med dvema skupnostima, tu imamo znanstvenike iz grške in turške skupnosti, in vsi sodelujo skupaj. To je nekaj, kar je res zelo cenjeno v političnih sektorjih obeh skupnostih. Tu imamo nekatere primere za druge, drugih regijah, kjer je veliko konfliktov, da sledijo našemu zgledu. To ni na ključje da je generalni sekretar OZN večkrat omenil ta projekt, da je pohvalil delovanje projekta, rekel je, da je to zgled, ki mu morajo slediti drugi. To ni na ključe. Ljudje prihajajo na Cipr iz drugih konfliktnih območij, da bi videli, kako delujemo in kako gladko delujemo odboru skupaj, da bi imeli rezultate, ko gre za ta humanitarna vprašanja. Kar zadeva znanstveni del celotne operacije, moram reči, da poleg sedanjih rezultatov preko znanstvenega pristopa vidimo tudi nove poti na celotnem področju izkopa, priznanosti izkopavanja preostankov, tu gre tudi za arheološke vidike, To je pomembno za antropologijo. Zato so številni mednarodni organi prosili naše znanstvenike naj prispevajo k temu delu preko različnih načinov. To je težka naloga, ki jo imajo, ampak vseeno pa po našem mnenju delajo zelo dobro. Ja, kar zadeva rezultate celotnega projekta. Nasplošno lahko rečem, da je to gospod Arni že podaril, ampak tudi sam bi rekel, da zaradi nove organizacijske strukture, ki smo jo zasnovali pred kratkim, lahko dobimo boljše rezultate. Lahko razumete, da več kot je združen družini, več bo lajšanje v družinah, manj bo trpljenja, manj bo bolečine v družinah ki jo te družine čutijo že tako dolgo. Naš cilj je, da skušamo pospešiti naše delo, sedaj imamo te zmogljivosti in da bomo imeli več rezultatov, kar zadeva nas, kar zadeva identifikacijo in vračanje ostankov pogrešanih oseb družinam. Ampak pred nami je še kar dolga pot in kot razumete, gre tu za politično voljo, za sodelovanje. To ni dovolj. Potrebujemo dodatne vere v tej smeri. Tudi gospodarska plat je pomembna v obdobju finančne krize in to je prevladujoče v naših načrtih. To je res pomembna težava, ki jo skušamo reševati. Upamo, da bomo s pomočjo mednarodnih organov, kot so recimo Evropska unija in drugi, Evropska unija tu veliko prispeva, lahko to rešili. Evropska unija natančno spremlja vzpotek iskanja pogrešenih oseb, vaš odbor je večkrat pokazal dobro voljo in upam, da bomo uspeli prejiti gospodarske težave in da bomo še bolj prispevali k miru, k olajšanju bolečine tistih, ki trpijo pri doseganju rezultatov te skupne naloge. Tu gre za humanitarno nalogo, ki pa ima tudi politično dimenzijo, kot smo že slišali prej. Zaključil bom s to izjavo. To je moj prispevek. Hvala. Prišel sem zaradi vašega vabila. Hvala. Now, Sedaj je čas, da damo besedo poslancem za pripombe. Začnemo z gospodom Trent Filizdesom. Najlepša hvala, predsednik. Najprej bi rad pozdravil vse člane odbora in se jim zahvalil za izvrstne rezultate, ki so jih zagotovili. Tudi dobro sodelovanje med njimi bi pohvalil. Mislim, da šele potem, ko smo v okviru odbora Libe obiskali Cipr lani, smo ugotovili, kolikšno je delo, ki ga je treba na vseh ravneh unesli v ta pro program. Torej, ko gre za nepolitično razčevanje zadev, za finančni vidik in tako naprej. Jasno je, da če želimo zagotoviti izvajanje teh eh, prizadevanj, je treba zagotoviti finančna sredstva. In predsednik pozval bi vas, da bi morda, naprimer, kot odbor parlamenta pozvali odbor za proračun, da nekaj denarja, ki je na voljo, preusmeri. Torej, gre za zneske, ki se še ne uporabljajo, so pa namenjene za področje brškoturškega sodelovanja. Lahko bi del tega zneska premestili oziroma prenesli na odbor za pogrešene osebe na Cipru. Teh 300 tisoč eh, evrov letno bi morda torej lahko zagotovili gospod predsednik in eh, za to uradno zaprosili odbor za proračun. Najboljše rezultate bi morali zagotoviti čim prej, kajti čeprav razumem, bo trajalo več let, preden se bo projekt popolnoma zaključil. Predsednik, upam, da ste si zabeležili moj predlog in če se odbor strinja oziroma če je potrebno strinjanje odbora, bi lahko to vprašanje dali na dnevni red, tako da lahko o njem glasujemo in izrazimo podporo. Najlepša hvala, gospod Trianta Filides, to smo si zabeležili. Sedaj pa dajem besedo gospe Papadopolu. Hvala, gospod Trianta Filides, to smo si zabeležili. Najlepša hvala, predsednik. Tudi sama sem bila članica delegacije na Cipru lani. In spet gre za humanitarni vidik vprašanja pogrešenih na Cipru in odbor opravlja zelo pomembno vlogo v tem kontekstu na Cipru lepo je videti grško in turško skupnost na Cipru, da si prizadevate za graditev skupne prihodnosti. Vsa ta leta sem si pri opravljanju lastnega dela prizadevala, da bi imeli možnost, da odbor izvaja iskalne dejavnosti tudi na vojaških območjih, na obisku na Cipru, vsem združenim narodom to tudi jasno dejala. Zanima me, ali glede tega obstaja kakšen načrt, kakšen dejanski načrt, na katerem bi bilo videno, da je morda lahko najti nekatere ostanke, skelete, uh, na teh območjih in eh, ki bi prikazoval tudi območjam, ki so vojaška in za, do katerih uradno ni dostopa. Turška stran namreč eh, razglaša številne dele svojega ozemlja za vojaško ozemlje in takrat tam onemogoča iskanje. In to je zelo občutljivo vprašanje, pri katerem bi vam radi zagotovili pomoč. Potem naslednje pomembno vprašanje se nanaša na Turčijo in tu že več let spremljamo um, prizadevanja pri odkrivanju pogrešenih oseb. Turška stran je obvezana zagotavljati podatke. Včasih bi pravzaprav morali uvesti tudi iskanje na turškem območju in to me zanima, ali so naj vzpostavljena prizadevanja. Potem, če želimo odkriti, kakšna je bila usoda vsake pogrešane osebe, je to zelo zahtevno. To je seveda pravica vsakega državljana, svet eh, Evrope in svet Evropske unije sta se ukvarjala s tem vprašanjem in uh, Zanima me, kakšen je konkreten mandat, ki ga imate na tem področju. V ciprskih medijih je bilo brati poročila o odkritih številnih lobanj in skeletov. Objavljene so bile tudi fotografije v časopisih. Videti je, da so bile pogrešane osebe izpostavljene mučenju. Govorila sem s številnimi sorodniki pogrešanih oseb in v primerih, ko je bilo ugotovljeno, kakšna je bila usoda pogrešene osebe, je v uradnih poročilih kot razlog eh, za smrt naveden neznan razlog. Seveda pa časih ni tako. Šlo je namreč za vojno obdobje, do obojo je prišlo v času invazije za grške cipračane je zelo pomembno, da se na maliških listih zavede resnica. To je zelo pomembno. Hvala. You, Gospod Hadi Georgiju. Hvala za besedo. Naj se najprej zahvalim Evropski uniji, da nudi finančno podporo in splošno podporo odboru za pogrešene osebe. Gre za vprašanje, ki je velikega simbolnega pomena, ne le za Cipr, temveč za celoten svet. V konfliktnem obdobju je za skupnosti zelo težko spostaviti sodelovanje. Zelo težko je ugotoviti, kakšna je bila usoda pogrešanih oseb po vojni. Res bi rad uh, pohvalil vse člane delegacije, gospoda Unrija, ki seveda ni ciprčan, za zelo dobro opravljanje nalog. Eh, spoznal sem tudi njegovega predhodnika na tem mestu in tudi on je bil zelo prizadevan v samem odboru. Gospa Kočuk eh, je tudi moja znanka in prijateljica, ki se že dlje časa ufalja s temi vprašanji in gospod Aristotelus, eh, tudi vam gre zahvala za opravljeno delo. Mislim, da je treba grško oziroma ciprsko skupnost obvestiti o vaših prizadevanjih. Mislim, da ste nekoliko izolirani od skupnosti. Uh, Evropska unija mora spodbuditi skupnosti o osveščenosti tega vprašanja. Mislim, da bi morala celotna Evropska unija, celoten svet izvedeti o tem vprašanju. Mislim, da je treba ugotovitve odbora za pogrešene osebe objaviti, kajti tako lahko pripomoremo k reševanju težav na Cipru. To je, lahko služi kot eh, dober primer. Pri tem se je treba zavedati, eh, da je želovanje univerzalen občutek. Prav tako se mi zdi, da bi bilo to zelo dobro za grško oziroma za turško policijo. Ta bi lahko bolj sodelovala. Na voljo ima informacije glede pokopov pogrešanih oseb na turških območjih. Če bi bila policija pripravljena deliti svoje informacije z nami, bi to zelo olajšalo iskanje. Včasih um, ljudje tvegajo tudi življenje za to, da zagotovijo informacije odboru. V veliko pomoč bi bilo torej, če bi civilno prijavstvo bilo bolj pripravljeno pri zagotavljanju informacij, treba pa bilo pri, priključiti oziroma tudi ciprsko oziroma tudi turško policijo. Sedaj pa gospod Broms. Ne glede na to, koliko je pogrešanih odsepi iz posamezne skupnosti prizadevanja se morajo nadaljevati. Potem eh, vprašanja, koliko jih je bilo ubitih strani civilnih prebivalstva, zasebnih milic ali pa uradne vojske tu me zanima, ali so katere vaše poizvedbe zagotovile informacije glede kriterijev, na podlagi katerih so bile izbrane žrtve in kdo so te žrtve bile, kakšne so splošne ugotovitve glede žrtev. Poleg tega boste pripravili poročilo na koncu samega postopka. Verjetno sicer to poročilo ne bo na voljo kaj kmalo. Pa še retorično vprašanje. Ali lahko pride do resnega zaključka, če bomo našli vse pogrešane osebe, so najdeni torej vsi ostanki, na to pa glede na razdelitev skupnosti celotnega otoka ni možnosti podkopa oseb, naprimer na severnem delu otoka. Potem, eh, kako je z odgovornostjo grške vlade? S eh, parlamentom sem spregovoril pred nekaj leti in številni nasprotujejo okupaciji In spodbudno je, da sta obe skupnosti zastopani v omenjenem odboru. Zanima pa me tudi, koliko informacije je zagotovila turška stran, torej turške oblasti. Tu imam v mislih predvsem turško vlado. Tu bi rad um, slišal nekaj več obrazložitev strani člana odbora. Gospod Sofokleus. Najlepša hvala, predsednik. Trije kratki komentarji najprej. Mislim, da se lahko vsi strinjamo z dejstvom, da opravljate zelo občutljivo delo v odboru za pogrešene osebe. Potem druga točka po nelegalni zasedbi otoka strani Turčije gre za konflikt, ki ima veliko priv in posledice tako za grško kot turško skupnost. In potem eh, tretji komentar eh, za odbor gre za pozitivno pripombo, kaj ti odbor има res najboljše možnosti, da poroča o dogodkih. Odbor je pri znanstveni združenih narodov in uživa podporo obeh skupnosti na Cipru. In mislim, da je to razlog, da je odbor tako uspešen. In naj zastavim vprašanje, sam sem uh, grški ciprčan. In sicer pomembno je, da se zadev ne lotevamo preveč politično. Včasih pa je to vseeno potrebno. Zanima me, ali Turčija sodeluje z vami. Včasih um, so namreč objavljene nekatere izjave, iz uh, katerih je jasno, kakšna je bila usoda nekaterih um, izginulih oseb. Potem tu so nekateri deli ozemljam, ki so označeni kot civilno območje, občutljivo območje, do katerega nimate dostopa. Kako se spopadate s temi vprašanji v pogovorih s Turčijo? Poleg tega me zanima, v kolikih primerjih ste lahko ugotovili, da je šlo smrt eh, zaradi um, vojnih razmer, v kolikih primerjih pa je šlo za dejanske krute oboje? Hvala. Najlepša hvala, predsednik. Glede na to, da nimamo veliko um, časa, bom čisto kratka, tako da bom lahko slišati odgovore. Sama sem bila tudi članica delegacije v, v klem letu in uh, v svoje delo upravljate v res zelo težavnih razmerah in vsi smo bili odsupli nad eh, tem. Vsi člani delegacije se bodo zauzemali, da boste lahko nadaljevali s svojim delom. Čeprav priznam, da je Evropska unija. Da, trenutno pod vplivom krize in nima na voljo velikih sredstev. In gospod Trientefilides je dejal, da bi bilo dobro uporabiti sredstva, ki se ne uporabljajo za to, da bi prispevali k prizadevanju, k spravi, torej k vzpostavitvi miru med obema deloma otoka. Razumem tudi turško stališče, da ne želijo odpreti arhivov in da ne želijo omogočiti dostopa do vojaških območij. S tem torej onemogočajo turškim ciprčanom, da bi izvedeli kaj več o svojih pogrešenih osebah. In um, tudi predstavniki te skupnosti smo slišali um, na naši delegaciji. Zelo malo je bilo namreč odkritih um, turških pogrešenih oseb. In predvideva se, da je v turških um, ob, zaščitenih območjih moč najti še številne pogrešane osebe. Bomo videli v prihodnih letih, kako se bodo zadeve razpletle. Mislim pa, da vas bomo lahko še naprej po podpirali in upam, da bomo zagotovili tudi pri njena finančna sredstva. Želim vam veliko uspeha pri svojih prizadevanjih. Upam, da bomo sprejeli tudi resolucijo na tem področju in iz naših prispevkov je verjetno razvidno, da je težko ločiti to vprašanje od politiziranja. Trenutno bo turška stran zelo ostro se odzvala, če bomo izrazili kritiko, naprimer na tem področju. Če pa je kritika potrebna, jo moramo seveda izraziti. Hvala. Dobro, veliko vprašanj je bilo zastavljenih. Slišali smo tudi stališča gospoda Trianta Filidesa. Ni prvič, da govorimo o tem vidiku, ni prvič, da slišimo o pomembnosti, ki jo pripisujete dejstvu, ki se nanaša na prerasporeditev sredstev med organi in odbori parlamenta, torej Govorili ste o zagotovitvi podpore dejavnostim in programom, ki pomagajo ljudem, ki iščejo svoje ljubljene osebe, ki so bile pogrešane v času razdora oziroma razkola Cipra. Gre torej za zagotavljanje pomoči tistim, ki iščejo pogrešanje osebe na tak način ali drugačen. Vaše mnenje smo upoštevali. Mislim, da je primerno, da damo našim gostom priložnost, da se odzovejo na stališča, ki so bila izražena. Hvala za to. Bližamo se koncu zasedanja. Tudi sam na to hitim na sestanek s prihajajočim predsedstvom sveta z Litvo, tako da sedaj je beseda vaša. Najlepša hvala, dame in gospodje. Vsa vaša vprašanja kažejo, koliko res veste o tem področju. Zabeležen sem si vaše vprašanje, nanašajo se na zaščitena območja, potem drugo so okoliščine smrti ali so dokazi ali je šlo za oboj. To je drugo področje, ki ste ga izpostavili. Potem tretje področje se je nanašalo na delo v laboratorijih, um, kako bi torej širili spoznanja in uh, zagotovili večjo osveščenost. Mislim, da so to tri glavna vprašanja, ki ste jih zaostavili. Potem ste, mislim, da je bilo zaostavljeno tudi vprašanje o odstotkih ubitih ljudi, ki se. To vprašanje se spet nanaša na okoliščine smrti. Morda naj začnem s številkami, ki so v dokumentu do danes smo identificirali in vrnili 338 grških ciperskih žrtev od prvotne številke, ki znaša 1590. Gre za približno 20-23 odstotkov. Našli smo 70 turških ciperskih eh, žrtev od približno 500 teh, to je nekoliko manjši odstotek sedaj najdemo več um, grških ciprčanov na severu, kakor turških ciprčanov na jugu. To je treba upoštevati pri obravnavanju odstotkov um, najdenih oziroma izkopanih vsej po navezavi na splošno um, število ciprškega prebivalstva. To je treba upoštevati tudi v poročilu, ki bo pripravljeno torej, razločevanje med skupnostmi. Potem okoliščine smrti. Nimamo pooblastila, da bi analizirali okoliščine smrti in te potem ne zapisali na mrliške liste. To ne obstaja ne na Cipru, ne na Balkanu. Predstavniki severne in južne skupnosti so se namreč dogovorili, da žrtve, ki bodo oziroma mm, priče, ki nam zagotovijo mm, informacije, ne bodo preganjene. Potem, kar se tiče mm, preverjanja okoliščin smrti in dokazov, hranimo vse naboje, naprimer in v okviru strasburskega procesa bo namreč treba odgovarjati na nekatera vprašanja. Ampak v tem kontekstu ne izvajamo naprimer balističnih razliskav, naprimer ali je do ustrelitve prišlo iz večje ali manjše bližine in tako naprej. Potem naslednje vprašanje, ki ste ga izpostavili. Tu bom zelo kratek in jedrnat. Odbor za pogrešene osebe že od leta 2006 prosi, prosi za dostop do vojaških območij do severu, na severu. Zaenkrat naše prošnje niso bile zavrnjene, 22 krat smo lahko dostopili do teh območij. Naš eh, cilj je torej doseči dostop do območij. Tu gremo korak za korakom. Letos smo prvič zaprosili za dostop do taborišča in eh, odobrili so nam ta dostop, našli smo pet ostankov. V zadnjih treh mesecih smo eh, s kolegom eh, gospod Kučuk in z, gospod Aris, z gospodom Aristotelosom govorili o možnih prihodnih pristopih in oba predstavnika skupnosti sta se dogovorila o prihodnih korakih glede tega, za kakšne naloge za dostop bomo zaprosili na katerih območjih. Na tem področju se delo še nadaljuje in eh, to je vse, kar lahko povem zaenkrat. Potem glede širjenja podatkov. O tem smo že govorili s komisijo in eh, ta je podala podobne pripombe kot vi. Sedaj potekajo prve razprave. Razpravlja se namreč o pripravi publikacije in fotografske razprave, razstave, ki bi bila na ogled na Cipru in tu na trgu Luksemburg v Bruslju. Potem smo govorili tudi o nadaljni fazi, drugi fazi, da bi torej v šolah širili znanje o delu, ki ga upravljamo. Tako bi skupnost lahko razumela, kako pomembno je delo za skupnosti. In poleg tega bi bilo jasno, kako, da gre za enako trpljenje, ne glede na to, ali ste grški ali turški ciprščan. Hvala za besedo. Na večino vprašanj je koleg, sta kolega že odgovorila. Naj pa se dotaknem še na. Um, zastopanost turške strani. Sama sem vodilna na tem področju, torej gre za jasno zastopanost turške skupnosti v tem projektu. Pri našem projektu gre za skupni projekt dveh skupnosti. Brez ene strani ta projekt ne more potekati, tako da sama sem popolnoma zavezana prizadevanjem v tem a, programu. Vprašali ste tudi nekaj glede mrliških listov. Vsaka stran izdaja lastne listine in tako ne poznam podatke, ki jih izdaja druga skupnost, naprimer. Potem, glede statističnih podatkov o številu ljudi, ki so bili pogrešani. Turško-ciprska stran predstavlja predvsem civiliste, 28 odstotkov otrokov, otrok in žensk. Potem pri grških ciprčanih gre v 55 odstotkih za vojake, in mislim, da za približno 20 žensk in otrok. Hvala. Sedaj pa kot zadnji še gospod Aristotelus. Mislim, da smo že obdelali številne točke in mislim, da iz eh, pripomp eh, poslancev izhaja podpora in dobra prihodnost za projekt torej da bi ciprsko sodelovanje lahko postalo dober zgled. Izpostavili ste tudi težavnost samega projekta. Res je, da je vprašanje vojaških območij sporno vprašanje. Ampak mislim, da nima smisla, da se vedno znova vračamo k temu vprašanju kot odbor se moramo vprašati, kaj lahko glede tega storimo. Gospod Arni je naprimer že dejal, da smo se med seboj dogovorili, katera območja nas zanimajo in glede katerih uh, si kot odbor za pogrešene osebe želimo dostopa, uradnega dostopa za pregled. Upam, da bo ta pristop eh, ploden in da bodo zadeve potekale ugodno. Kot eh, zadnji govornik eh, naj povem še, da cenimo vaša prizadevanja, vaš interes in da bomo mm, nadaljevali z našimi prizadevanji, ki so humanitarne narave, pri tem pa gre tudi za krepitev miru na Cipru. Prav, najlepša hvala. Mislim, da smo dosegli cilj izmenjave mnen. Gospod Adi Georgiju, še enkrat želite z besedo, izvolite. Hvala. Vprašal sem, ali bo turška policija odprla svoje arhive. Prepričan sem, da vojska ve, kje so pokopanje nekatera trupla. Lahko bi prosili za informacije, lahko bi dobili nekaj več informacij glede povojnih dogodkov. Imate morda odgovor, gospod Arni? Trenutno imamo seznam, obširen seznam vojaških območij, glede katerih imamo kot odbora resne indice, da so domnevno tam prisotni ostanki trupel. Kar se tiče dostopa do turških arhivov, pa vem, da smo v Strasburu večkrat eh, izpostavili ta vidik in podali to zahtevo. Glede na vire, ki so nam na voljo in glede na osebje, ki nam je na voljo, se bolj sredotočamo na grobišča, kakor pa na arhive. Sam sem s temi vprašanji ukvarjam že 33 let, prav tako sem eh, na področju Balkana sodeloval s Kvorjem. 18 skupin, naprimer, je bilo namenjenih za delo na območju Kosova in takrat smo zahtevali dostop do vojaških arhivov. Vse države, katere, pri katerih smo zaprosili za informacije, so bile zahodne države. Ena izmed njih je bila naprimer Rusija. Kaj mislite, koliko držav nam je omejilo, omogočilo dostop do vsaj nekaterih informacij? Tri države so bile to. Uh, nobena vojska iz zahodnega sveta ni ravno odprta, ko gre za zagotavljanje arhivov. Ni enostavno odpreti in dati na voljo teh informacij. Gre za skupe informacije, ki smo jih torej dobili in ki bi jih pričakovali iz odprtja arhivov, tako da se osredotočamo na grobišča, se znamo, zemlja pa je kot veste zelo dolg. Pressured by the, by the, uh, by the following appointment that se upravičujem, eh, na me pritiska čas, ker imam sestanek s predstavniki litovskega predsedstva. Čeprav razumem, so nam tudi tolmači že namenili nekaj dodatnih minut, tako da mislim, da bi morali na tem mestu zaključiti. Najlepša hvala vsem, lep pozdrav.